Moi aussi, je vais. Dear colleagues, so we are going to... Kolegice in kolegi, začeli bomo z izmenjavo mnen z komisarjem Thierryjem Bretonom. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Komentarji? Ne, prav, dnevni red je sprejet. Druga točka je izmenjava mnen s komisarjem Thierryjem Bretonom v francoščini. Hvala, gospod komisar, da ste sprejeli naše povabilo. Zeleni dogovor je ambiciozen načrt na področju gospodarstva, industrije in okolja. In želimo si, da bi bil zeleni dogovor uspešen tudi na področju industrije, da bi bil uspešen za industrijo, za naš skupni trg in tudi za digitalni trg in druge gospodarske sektorje. To je ključni del uspeha. Če bi bil zeleni odgovor samo mm, na področju okolja, ne na področju industrije, potem bi težko dosegli cilje, ki jih imamo, namreč, da bi Evropa postala prvi neutralni kontinent na področju oglika do leta 2050. Veliko nalog imate in približno 15 minut časa vam dam, da nam predstavite strategijo, na kateri delate, kakšna je vaša vizija, kaj nameravate doseči in kakšni so vaši konkretni predlogi in konkretni razmisleki o tem področju. Odbor Envi je najpomembnejši odbor in tudi najštevilčnejši odbor, ne vem ali je politično najpomembnejši, ampak v redu. Po Brexitu bomo še bolj pomembni, zato je zelo pomembno, da imamo to izmenjavo mnen z vami in izvolite za 15 minut. Hvala. Hvala, gospod eh, predsednik. Lepo pozdravljeni vsi. Preden začnemo, gospod predsednik, bi vam rad povedal, da je Brexit nažalost za nami. Večina nas obžaluje to, kar se je zgodilo, ampak eh, vse življenje sem delal v angleščini, razen takrat, ko sem bil minister za finance, takrat sem govoril francosko, ampak eh, mislim, da je najbolje da tako tudi ostane, kaj ti 4,6 milijone naravnih govorcev angliščine je še v EU in mimo grede, zelo pomembni so za nas ti ljudje in mislim, da bi bilo primerno, da nadaljujem v francoščini. Nadenite no, si slušalke, lepo prosim. Pa še mimo grede. Zadnje zasedanje kolegija je potekalo polovico v angleščini in četrtino v nemščini. Na začetku pa moram povedati, da sem zelo vesel, da ste me povabili. Hvala za povabilo v vaš odbor. vaše delo je zelo pomembno za Evropsko unijo in kakor ste dejali, jaz sem tukaj, da vam povem, da ima komisija von der Leyen pomembno misijo, glavni cilj je, da bi do leta 2050 postali prvi kontinent, ki je podnebno neutralen. Sami tega ne bomo dosegli, to je ambicija, kjer bodo morali sodelovati vsi in to pomeni tudi Evropski parlament. Evropski parlament ima zelo pomembno vlogo, tudi države članice in v parlamentu, kako ste dejali, je vaš odbor ključen. Ne smemo se skrivati samo za lepimi besedami. Evropa mora na novo zastaviti gospodarski model, pa tudi morda družbeni model, kajti zeleni dogovor je tudi industrijska strategija in to zelo obsežna in pomembna. Gre tudi za tehnološko strategijo, veliko bomo vlagali v nove tehnologije, razvijali bomo nove norme in gospod predsednik, dragi Pascal, omenili ste moje odgovornosti in jaz si bom po najboljših močeh prizadeval, da bi prispeval k doseganju te ambicije. V mojem portfelju je tudi digitalna sfera in seveda poskrbel bom za to, da bomo tudi na tem področju prispevali k doseganju ciljev iz zelenega dogovora. Gre za dolgoročni prehod in povem vam kar takoj, da bomo poskusili postati globalni voditelj na področju zelene tehnologije in naš cilj mora biti jasen. 500 milijonov evropejcev je in za vse nas je cilj, da bi postali mi zelena vele sila. Jaz pa bom storil vse, kar lahko, da bi to tudi realizirali. Vem, da je to zelo visoka ambicija, ki bo zahtevala veliko napora, kajti gre za poglobljeno in celovito tranzicijo, poglobljen prehod. To pomeni, da bomo vsi v kolegiju delali na tem, Franz Timmermans, na primer, je prevzel vodilno vlogo pri tej ambiciji v kolegiju in, kar zadeva mene, sodelujem z vami, pa tudi z komisarjem Šmitom kar zadeva socialno sfero in tako naprej. In z litovskim komisarjem sodelujejo skupaj na tem področju. Torej, gre za prehod, to je jasno. Pri tem ustrajam, kajti govorili smo že o tem, zakaj smo si zastavili leto 2050. No, 2050 je sredi stoletja, ampak ne gre samo za to. Gre za čisto osnovno matematiko, gre za 5 in 25. Torej, 5 let smo si zadali za to, da dosežemo vse, kar je treba, da postavimo temelje, in potem 25 let za to, ker gre za eno generacijo. To bo generacija, ki jo bomo mobilizirali, zato da poskrbimo, da realiziramo ta prehod na ravni celotnega kontinenta. In to je tudi industrijski prehod. Jaz sem imel kar nekaj funkcij, preden sem postal komisar, delal sem tudi v industriji in vidim, da je industrijski prehod res vprašanje ene generacije vsi sektori bodo morali odigrati pomembno vlogo. Nekaj pa samo zato. Mislim, da bomo morali tudi spremeniti nazor in načine izvajanja politik na nacionalni in lokalni ravni, kajti Naša strategija bo temeljila na treh stebrih. Najprej bomo imeli seveda ta zeleni pakt, prešli bomo iz ekonomije lasništva na ekonomijo skupne rabe, ekonomijo deljenja. S tem je povezana tudi industrija storitev, naprimer. In vem, da se vaš odbor veliko ukvarja z to temo. Namreč iz linearnega modela želimo prejiti na krožni model. To so vse elementi, ki jih bomo upoštevali v industrijski strategiji. Načrt za to strategijo pa že pripravljamo. Govoriti želim o naslednjih točkah. Načrt javnih in zasebnih naložb, ki bo ustrezal našim ambicijam. Gre za ogromne zneske, ki seveda ustrezajo našim ambicijam. Kakor veste, smo napovedali, da bomo pripravili sklad za pravični prehod, zato da bi spremljali in pomagali tistim regijam, ki so najbolj prizadete in najbolj izpostavljene zaradi tega prehoda, mislim, da ste vi v tem odboru, gospod predsednik, toplo sprejeli ta predlog. Ampak eh, tudi v okviru sporočila glede zelenega dogovora smo povedali, da gre za 10 biljonov, ki jih moramo mobilizirati. Gre za zelo veliko denarja, To bodo javna sredstva, pa tudi zasebna sredstva, seveda. Zavedamo se, da so to zneski, ki so zelo, zelo visoke. Vlagati bo treba na vseh ravneh, na evropski ravni, na regionalni ravni, na nacionalni ravni. Vlagali bomo v tehnologijo in v industrijske modele, s pomočjo katerih bo Evropa postala gospodarsko suverena vlagali bomo v zeleno tehnologijo in poskrbeti želimo tudi za to, da bodo javni trgi odigrali pomembno vlogo. O tem se ne govori veliko, ampak to vseeno predstavlja okrog 15 odstotkov evropskega BDP-ja. Mislim, da bomo na tem področju morali delati vsi, zato ker se mi zdi, da Evropa in države članice tukaj nekoliko zaostajajo. Ne začenjamo z ničle, Pogosto govorim o patentih. Pogosto slišimo, da Evropa zaostaja in tako naprej, kar zadeva 5G, naj bi zaostali. Ne, veliko imamo patentov na tem področju. Imamo tudi zelene patente in o tem se ne govori dovolj. Trenutno smo v Evropi, v, v spredju, veliko imamo patentov, ki so v okviru zelenega gospodarstva in to na globalni ravni. Konkuriramo ZDA in Kitajski in s tem bomo nadaljevali. In to je zelo pomembno tudi za konkurenčnost v prihodnosti. To je pomembno za naše podjetja, velika ali majhna. Spremeniti moramo tudi pristop glede ključnih urednostnih verig, Torej, o vsem, od začetka do konca, moramo razmisliti. Posvetiti se moramo tistim ukrepom, zaradi katerih bo Evropa lahko izvedla potrebni prehod. Uporabiti moramo vsa sredstva, ki so nam na voljo. Tukaj lahko takoj omenim javno-zasebna partnerstva, pa tudi vse več se uporablja instrument, ki se imenuje projekt eh, skupnega evropskega interesa. Eden takšnih projektov so baterije ali pa vodik, na primer. Upam, da bomo lahko hitro prišli v končno fazo. In povem vam lahko, da kolegi, kako je povedala predsednica von der Leyenova, poskuša pripraviti nova pravila glede konkurence. Mislim, da bomo ta pravila morali prilagoditi novi geostrateški in digitalni realnosti, pa seveda tudi našemu zelenemu dogovoru. Kontekst je nov in to velja za vse politike. Posod se bomo morali prilagoditi tudi na področju konkurence. In naslednji pomemben termin je krožno gospodarstvo. Vem, da je veliko poslancev ki se ukvarja s tem. Beseda je popolnoma preprosta in pojem je preprost. Čim več krožnosti želimo zagotoviti v čim več sektorjih in trajnost proizvodov je ključnega pomena. Akcijski načrt je še v pripravi za krožno gospodarstvo in to bo predstavljalo sestavni del naše nove industrijske politike. Seveda, posvetili se bomo življenskemu ciklu proizvodov, tudi kar zadeva dobavo surovin, odpadke, obnovljive vire. Recikliranje je zelo pomemben vir hm, sekundarnih materialov. To bo zelo pomembno tudi, kar zadeva našo ekonomsko soverenost. 12 odstotkov baterij, ki jih uporabljamo, prihaja iz recikliranih baterij, to je premalo. In mislim, da bi res lahko tukaj storili še veliko več. To moramo vedno imeti v mislih. Komisija je sprejela svežen ukrep, s pomočjo katerih bi lahko zmanjšali porabo energije. Mislim, da bi to lahko predstavljalo okrog 167 teravatov energije. To je res veliko in to bo imelo tudi velik učinek. Tretji stebr so izzivi na področju sociale in spretnosti. Mislim, da odlično sodelujemo z Nikolasom Šmitom in njegovim generalnim direktoratom, to je ključna tema, veliko bo izzivov, seveda gre za vso to logiko preoblikovanja in spremljanja. Povedal sem že, da bomo morali spremljati delavce, zato da ohranimo naš socialni model in delovna mesta za kvalificirane delavce. V industrijskem načrtu bomo imeli ta del spremljanja in krepitve spretnosti in izobraževanja delavcev. Veliko dela je že bilo opravljenega na tem področju in eh, tudi na regionalni ravni se dogaja vedno več. Za to pa bomo potrebovali finančna sredstva, vključiti pa bomo morali tudi izobraževanje, pripravništvo, zato da bo to koristilo državljanom. Vse to bomo upoštevali v svojem načrtu. Še nekaj želim povedati. Veliko vprašanj dobimo glede financiranja in tudi glede konkurence. Konkurenca je del našega življenja, naša podjetja konkurirajo drugim in nekatera podjetja se pač bojijo, da bi zaradi naših ambicij lahko prišlo do različnih konkurenčnih pogojev za naša podjetja. V Evropski uniji pa imamo vseeno mehanizem za prilagajanje na mejah in vseeno se pojavljajo tveganja, da bi se na trgu lahko pojavili izdelki ali storitve, ki ne spoštujejo enakih eh, zahtev na področju okolja in Jaz mislim, da se moramo tega lotiti sistematično skupaj z državami članicami, zato ker je to ključna tema, zelo pomembno vprašanje in upam in prepričan sem, da bo parlament na naši strani. Mislim, da se tudi vi strinjate z nami. Pa še nekaj besed, če mi dovolite. Nekaj sektorskih pomislekov digitalna sfera, kemija, avtomobili in tudi energija. Najprej digitalna sfera. To je sektor, ki bo vedno bolj pomemben. Mislim, da bo to res vplivalo na naša življenja, na to, kako se zabavamo, kako se izobražujemo. Govorimo lahko o umetni inteligenci, o 5G, o strateški infrastrukturi. Trenutno se o tem veliko govori. Ta tehnologija spreminja naš eh, način dela in vse to bi lahko uporabili, da pospešimo zeleni prehod in strokovnjaki menijo, da bi lahko s pomočjo te tehnologije že za 15 odstotkov zmanjšali izpuste in do leta 2030 za 50 odstotkov prav, prav gotovo moramo na tem delati še naprej. In digitalna sfera mora pomagati pri tem, da bomo postali bolj zeleni. To je sektor, kjer prihaja do veliko izpustov, zlasti v podatkovnih centrih. Ta sektor torej, izpušča veliko toplogrednih plinov in poskrbeti moramo, da bo ta sektor oglično neutralen. Gre za zapleteno vprašanje, ampak eh, mislim, da izpušča več kot letalski prevoz. In svoji ekipi sem naročil, da to temo res natančno preuči, zato da ugotovimo, kako bi lahko postali vodilni na tem področju to vprašanje bomo res natančno preučili. To res ni zanemrljivo. Ko uporabljamo pametne telefone, je treba vedeti, da zaradi tega nastajajo izpusti CO2. Tega ne smemo pozabiti. In če smem, še na kratko o kemiji ali sektorju kemije. Kemične snovi so ključnega pomena za naše življenje, tudi naprimer, na področju baterij, in tudi ta sektor mora prispevati k doseganju cilja oglične neutralnosti. Evropa ima najbolj napredno zakonodajo na svetu na področju kemijskih proizvodov. To spodbuja inovacije, konkurenčnost, ščiti državljane in okolje pred eh, morebitnimi tveganji nevarnih kemičnih snovi. Seveda pa lahko bolje in bolj učinkovito uh, rešujemo probleme na tem področju. Zato bomo poskusili pripraviti nova okvirna pravila, zato da bi bilo vse skupaj bolj jasno, bolj razumljivo in to je seveda povezano z pomembno temo, to so endokrini motilci. Na mednarodni ravni je konkurenca vedno ostrejša, to sem že omenil in uh, poskrbeti moramo, da bodo tudi druge države članice spoštovale visoke standarde na tem področju. Spodbujati moramo odgovorno kemično industrijo, zato da bomo dosegli cilje in ustrajati moramo pri tem, da bodo tisti, ki želijo proizvode izvažati v EU, spoštovali enake standarde na področju varnosti kot pri nas. Pa še avtomobilska industrija, To je zelo pomembno vprašanje, tako za Evropo, kot tudi za našo konkurenco. Mi smo tudi tukaj vodilni, ampak, kakor vemo, se na tem sektorju dogajajo velike spremembe. Spomnimo se afere Dieselgate, dobro veste, zakaj gre. Zato želim čisto jasno povedati, da moramo iz te sfere potegniti, naj, iz te afere potegniti najboljše in se kaj naučiti. Naša vozila morajo biti čista, povezana in avtonomna. In zato bomo vse akterje spodbudili, da spremenijo svoje modele poslovanja. Gre za prehod, to je dolgoročna ali srednjeročna vizija. Seveda gre za disruptivne prakse, ampak mi moramo ta prehod spremljati, kajti gre za tehnološko revolucijo. In poskrbeti moramo, da bomo pomagali tudi na socialni ravni. Vemo, zakaj gre, tehnološko smo zelo dobri na področju digitalnega eh, udejstvovanja, pa ne samo to, tudi baterije, naprimer, ampak eh, baterije bodo predstavljale 30 odstotkov cene avtomobila v prihodnosti. No, če k temu dodamo še digitalno sfero, bo to predstavljalo 40 do 50 odstotkov porabe električne energije v prihodnosti. Tega se zavedamo, zdaj pa je čas, da za vse skupaj poskrbimo tudi v praksi. To je vse. Del naših ambicij v okviru zelenega dogovora. Jaz delam na novem standardu Euro 7. Leta 2021 bom predlagal ta standard, zato da bi omejili tudi izpuste dušika, kajti izpusti dan danes so nespremljivi v naših mestih. Formula Euro 7 bo določila tudi izpuste finih delcev. to bo šlo z roko v roki z izpusti CO2 in omejitvami na tem področju. Spodbuditi želimo uporabo električnih vezil in uh, ustvariti želimo ustrezne kompetence, spodbujali bomo konkurenco. Nekaj sem dejal že o vodiku to bomo poskusili čim bolj eh, spodbujati. To se mi zdi zelo pomembno za naprimer, večje prevoznike, pa ne samo za nje. In eh, zelo pomembno je, da bodo pač potrošniki začeli uporabljati čista vozila in eh, to mora biti tudi na voljo po zmerni ceni, zato bomo spodbujali to gospodarstvo skupne rabe ali deljenja jasno mora biti, kakšna, kakšna so tudi veljavna pravila. Od 1. septembra bomo začeli izvajati spremljanje trga, to je v pristojnosti komisije. Nekatere države članice želijo iti še dlje na tem področju, pri tem jih ne bomo ovirali. To je to, gospod eh, predsednik, nekoliko daljši sem bil kot eh, predvideno. Ampak eh, to je to za enkrat, zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Hvala lepa. Najprej dobijo besedo koordinatorji vseh političnih skupin, najprej Peter Lize, ELS. Dve minuti vsak, izvolite. Hvala, predsednik, hvala, komisar. Govoril bom nemško, ne zaradi Brexita, ampak zato, ker imamo fantastične tolmače in običajno govorimo v svojih jezikih. Hvala. Hvala, komisar, torej za vaše besede, za vaš eh, uvod. Okolje in industrijo želite povezati. Hvala. Subvencije. Mislim, da potrebujemo nacionalna sredstva za to, da bi pomagali državam. Če bi Evropska komisija res pripravila, a če ni tolmačenje, bom pa govoril v angliščini. Ampak le prosim, da se slišimo. A začnem znova? I start again. Mm. Ja, vielen Dank, Herr Hvala torej, od začetka. Res ste po, dobro povedali, da mora biti naš cilj, da poskrbimo za industrijo, delovna mesta in okolje. Dve konkretni vprašanji imam. Najprej subvencije, o tem ste govorili, ampak eh, zdaj me to zanima malce bolj natančno. Naprimer, če podjetje vlaga v oglično neutralno proizvodnjo jekla ali kemičnih proizvodov, me zanima, ali se za to zaslužijo državno podporo. Komisija tega ne bi smela obravnavati kot eh, nedopustno državno pomoč. In še drugo vprašanje, kemikalije. Na tem področju je zanimivo, kajti industrija in okoljske organizacije se borijo za to, da bi tudi po brexitu poskrbeli, da se bo ta zakonodaja izvajala v Združenem kraljestvu. To pomeni, da je naša zakonodaja boljša od tega, kar eh, se sliši. Včasih prihaja do nasproti med krožnim gospodarstvom in odpravljanjem slabih strupenih snovi. Seveda, prva je varnost, ampak eh, kar zadeva kromodioksid ali žveplo v PVC, tukaj je komisija, po mojem, imela zaenkrat dober pristop, ščiti okolje in zdravje, obenem pa skrbi za to, da se ne obremenjuje preveč gospodarstvo in ne prehaja do izvažanja teh proizvodov v tretje države. Zanima me, ali želite obdržati to uravnoteženo rešitev pri teh dveh uh, snoveh, tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala, socialisti, Jute Guteland. Hvala lepa, gospod komisar. Jaz bom govorila angliško, to je malce sentimentalno po Brexitu, ampak vseeno. Na začetku vas želim pohvaliti za to, da ste se tako posvečali zelenemu dogovoru in hvala tudi, da ste izpostavili pomen čistih vozil. Dejali ste, da bo to imelo zelo pomembno vlogo pri zelenem dogovoru. Posvetiti se moramo standardom, kot ste dejali. Omenili ste tudi standard Euro 7 in elektrifikacijo spodbujati vas želim pri tem, ampak eh, lepo prosim, da ste malce bolj specifični. Kaj ti, kar zadeva elektrifikacijo, je zelo pomembno, da bomo imeli na voljo ustrezno infrastrukturo. Po mojem mnenju bo to res velik projekt. Poskrbeti moramo, da bo mogoče polniti avtomobile in da bo tudi na cestah poskrbljeno za polnjenje. Tudi za to vrnjake. Stolovati morate z kolegi komisarji, zato da bomo poskrbeli, da bo na voljo ustrezna infrastruktura, zato da boste dobro upravili svoje delo. In še eno vprašanje, kemikalije. Posvečate se torej tudi temu, omenili ste endokrine motilce, ampak Standardi so različni, če si pogledamo avtomobile, kozmetiko, igrače. S tem ne ščitimo evropskih državljanov. Vi ste eden od pomembnih komisarjev tukaj. Vi lahko poskrbite, da bo harmonizacija boljša. In tudi za skupni trg je zelo pomembno, da so pravila usklajena med sektorji zato da enega sektorja ne obremenimo bolj kot drugega. Gre za oblikovanje enakih konkurenčnih pogojev za vse. Zanima me, kako boste ukrepali za to, da bi hitreje ukrepali na področju endokrinih motilcev. Vidim, da do leta 2023 ne načrtujete ukrepov v zvezi s tem. To sta moje dve vprašanje. Hvala. For renew installments. Hvala, Nils Torvald, za Renew. Hvala, gospod predsedujoči, hvala komisarju, da preživljate urice z nami. FOSDEM. Um, project, ne vem, če poznate projekt FOSDEM, ta poteka v Bruslju že 20 let. Gre za 10 tisoč mladih, ki jih zanima programiranje. No, najbolj presenetljiva stvar pri tem 20 let starem projektu, ki poteka na francoski univerzi tukaj je pa to, da ta projekt ne nosi nobenega znaka kakšne evropske institucije, komisije, parlamenta ali katerekoli institucije že. Čeprav so to dejansko ljudje, ki bi nam lahko pomagali. Če jih ne bomo zaposlili, mi jih bodo pač eh, pokupile, Amer, eh, jih bodo pač pokupila ameriška podjetja če poznate številke. 90 odstotkov vseh eh, računalniških eh, programov je omogočenih z tako imenovanimi odprtimi viri. Imam kar nekaj eh, zanimivih stikov v zvezi s tem, kaj ti moj eh, priimek mi tukaj res pomaga. Potem, govori se tudi o paradigmah in o spremembah paradigem. V zadnjih nekaj tednih sem spet bral um, Viktorja Rozmaha, ki govori o stopnjah gospodarske rasti. On govori o tem, da pri gospodarskih spremembah Za spremembo paradigm poskrbi predvsem ena gospodarska panoga. Zanima me, v kolikšni meri se komisija strateško prizadeva za to, da bi ugotovila, kdo je tisti sektor in da bi lahko tako stavila na pravo panogo. Monsieur le commissaire. Aurélien Benieu. Dejavnosti komisije na skupnem trgu so povezane z zahtevami in izzivi na področju okolja. Kar zadeva okolje, če ne bomo ustrezno pripravili zakonodaje, ne bomo dosegli svojih ciljev. Tudi kar zadeva eko zasnovo, moramo ukrevati, po drugi strani pa spodbujate to dogmo proste trgovine. Spremljati moramo in nadzirati moramo uvoz in določeni proizvode iz tretjih držav imajo še vedno vključeno načrtovano zastarelost. In to troši naše vire in energijo. Naši proizvodi, evropski proizvodi pa so bolj primerni kar zadeva avtomobilski sektor, računate lahko na nas, mi bomo spremljali dejanja komisije na tem področju in podpiramo tudi razvoj motorjev z nizkimi izpusti, ampak evropske norme ne smejo biti ovira za avtomobilsko industrijo in tudi ne za naše državljane, ki potrebujejo avtomobile za to, da izvajajo svoje tudi poklicne dejavnosti. Dodatne obdavčitve še posebej vplivajo na ljudi na podeželju. Glavni cilj je seveda razogličenje pomorskega prometa. Zaenkrat tam ni nobenega nadzora. Vaše ideološko stališče je jasno. V vprašalniku ste dejali, da boste nasprotovali vsem protekcionističnim težnjam. Citirali ste tudi Žana Moneja, ki je rekel, da so naše države članice premajhne, da bi same konkurirale velikim silam. Ampak vse velike sile so protekcionistične. Vaše rešitve gredo v nasprotne smeri. Kaznujete nacionalna gospodarstva in zaradi antisocialnih fiskalnih eh, dogovorov pa slabite konkurenco. Hvala, Janik Žedo, zeleni. Hvala lepa, gospod komisar. Dejali ste, da želite spremeniti pravila glede skupnega trga in eh, pričakujem, da boste pripravili neke vrste akt Kupujmo evropejsko in to pozdravljam. Dobro ste predstavili razmere na evropejsko področju avtomobilske industrije, imamo norme na področju CO2 in tudi druge norme, ki jih moramo okrepiti, ampak te norme ne zadostujejo. Škandali v zvezi z Euro 5 in Euro 6 si sledijo v vrsti. Jaz se že od leta 2008 ukvarjam s to temo. Leta 2008 so proizvajalci avtomobilov dejali, da ni mogoče storiti več. Predstavili so vozila na štirikolesni pogon. In potem so delali, da spet ni mogoče storiti več, pa so predstavili urbana ali mestna terenska vozila. Zdaj pa je problem z dizelskimi vozili. Zakonodaja gre v pravo smer, ampak perspektive niso prave. Če želimo biti oglično neutralni do leta 2050, moramo nehati uporabljati motorje na notranje izgorevanje. In to čim prej. Do leta 2040 bi to morali storiti in pripraviti moramo tudi zakonodajo v zvezi z prenehanjem uporabe motorjev na notranje izgorevanje. In določena evropska pravila bi lahko morda celo ovirala države članice pri tem. Mislim, da bi bilo dobro, če bi že okrog 2035 poskusili pripraviti zakonodajo o tem, da se ne bi več uporabljali ti motorji. In to ne sme biti samo pobuda eh, generalnega direktorata za podnebje. Mislim, da bi lahko širše zastavili strategijo glede prenehanja uporabe eh, motorjev na notranje izgorevanje. Lester Brun je pripravil ta koncept, Namreč imamo ameriška industrija zadeve. Stvari počne po svoje, mi pa moramo poskrbeti, da ne bomo izgubljali delovnih mest z tem svojim prihodom. Torej, vabim vas k temu, da čim prej nehamo uporabljati motorje na notranje izgorevanje, ampak zato moramo spremeniti pravila na skupnem trgu, zato da bomo rešili svojo industrijo in svoje delovno mesta. Uh, Hvala, prihajam iz uh, vrst uh, konzervativne stranke, tako da imam veliko kolegov v skupini, ki prihajajo iz Polske, iz Češke, iz Slovaške in vsi imamo intenzivno energetsko industrijo. V industriji jekla se trenutno soočamo z visokimi cenami surovin, tudi strošek mm, emisij je višji pri nas kot druge. Ob tem pa seveda učinkovitost sektorja ni boljša. To pravzaprav ogroža obstoj evropskega sektorja jekla. Zanima me, kako se bo komisija soočila s tem problemom, tako na evropski, kakor tudi na multilateralni ravni. V zelenem dogovoru je zapisan stavek, ki govori o tem, da bi naj eh, podprli podpirali vzpostavitev nizkoogličnega jeklarskega sektorja do leta 2030. Kako nameravate to doseči? Drugič, jeklo bi potrebovali tako za električne avtomobile, kakor za veterne mline, pa tudi za vojaško opremo. No in uh, verjetno bodo spori z Kitajsko prispevali k mednarodnim napetostim in zato ne moremo imeti obramnega sektorja brez jekla. O tem bi morali razmisliti. In pa še nekaj. Številni izmed nas ne bomo mogli izvesti energetskega prehoda brez jedrske energije. Kakor veste, imamo tukaj nekaj delegacij, ki so jasno proti jedrski energiji, tudi niso uspeli pripraviti poizkusih eh, ozelenitve jedrske energije. Zato bi tukaj bila potrebna državna pomoč. In tukaj me zanima, če bi lahko pojasnili, kakšna so državna pravila v zvezi z jedrsko energijo, eh, podobno kot je Peter spraševal v zvezi z eh, kemijsko industrijo in tako naprej. Ja ne vem, če je Peter Lize omenil jedrsko energijo, pravi predsedujoči. Morda bi pa moral. Nikola, zaguje. Very much, President, and thanks. Hvala lepa, gospod komisar, za vašo predstavitev. Nekoliko sem zadržan pri tem, kako bi naj izvedli pravični prehod eh, glede na trenutna pravila glede javnih razpisov. Na Irskem imamo velika območja šote, ki izkoriščamo za pridobivanje energije. Eh, s tem bi naj sedaj končali do leta 2023, ne bomo več na takšen način imeli, um, ne bomo več na takšen način pridobivali električne energije in to bo imelo veliko, velike posledice za delavce v Port Nemoni. Vlada je predlagala, da bi. Um, rekonstruirali druga šotišča, potem delavci iz Sportne Mone bi lahko verjetno kje druge dobili delo, ampak to pa ni možno zaradi pravil, raz, zaradi eh, pravil grede razpisov. Tukaj je zapoved odprta konkurenca. Prav tako bi naj uh, pri energetskem prehodu opremili stanovanske zgradbe, ampak to predstavlja velik izziv, predvsem za kmetije. Tudi vemo, da je na tem področju težko izobraževati starejše ljudi in tako naprej. Tudi zaradi pravil javnih razpisov. Če bi uh, pre. Eh, kvalificirali delavce iz Portne Mone za to, da bi poskrbeli za obnovitve stanovanskih zgrad, pa vseeno verjetno ne bi dobili dela zaradi pravil glede državne pomoči in javnih razpisov. Če se vam zdi ta situacija v irskem Midlands kot, eh, če se vam to zdi pravični prehod, potem bi na podobne probleme lahko naleteli tudi drugot po Evropi. Sporočilo v zvezi z zelenim dogovorom je govorilo o tem, da bi naj smernice leta 2021, da bi naj do leta 2021 um, prenovili smernice glede državne pomoči. Eh, tudi v luči zelenega dogovora. Eh, kako se nameravate tega lotiti, gospod komisar, in kaj bomo naredili s temi irskimi delavci, o katerih sem govoril? Prvi krok odgovora, gospod komisar, izvolite, približno 10 minut imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa tudi vsem koordinatorjem. Začel bom z vprašanjem Petra Lizeja. Najprej zeleni cilji in pa državna pomoč. Seveda, ko sem rekel o tem, da bomo ponovno pregledali pravila na področju konkurence, sem seveda razmišljal o zelenih ciljih. Seveda se bom pogovoril s kolegico gospo Vestager in v kolegiju si bomo ogledali vsa ta pravila. Upam, da sem bil dovolj jasen. Drugo vprašanje je bilo nekoliko bolj tehnično, kaj ti govorili ste o kemični proizvodnji, o plastiki in če sem vas dobro razumel, ste govorili tudi o načrtu Eh, ki je zelo eh, pomemben eh, del naših nadaljnih ciljev. Seveda smo napovedali omejitev uporabe plastike, to je tudi pomemben del naše zakonodaje REACH, kjer omejujemo prisotnost kemikalij v plastiki. In uh, tista plastika, ki bo imela višjo vrednost uh, svinca, bo uh, potem uh, tudi uh, v procesu uh, reciklaže ustrezno uporabljena. Torej, komisija je temu dala povdarek, sedaj pa uh, mora odločiti parlament. Seveda se lahko parlament odloči tudi drugače, če to želi spremljamo razvoj dogodkov. Drugo vprašanje je zastavila gospa Gutland iz SND, če se ne motim. Ja, imam prav. Govorili ste o elektrifikaciji, o infrastrukturi, ki jo potrebujemo, o splošni infrastrukturi, če eh, želimo uporabljati eh, električna avtomobila. O tem se bom seveda pogovarjal tudi z kolegi, eh, recimo z komisarjem Timmermansom. To je zagotovo ključna tema. Ko govorim o svojem resorju, tukaj gre za tisoče milijard evrov tukaj ne gre zgolj za milijone evrov, torej povem, potrebno je ustvariti javno-zasebna partnerstva, povsem pa se strinjam z vami, da je to področje, na katerem bomo morali biti zares pozorni, če želimo doseči naše cilje. Povsem se strinjam z vašo analizo in eh, seveda si bomo prizadevali, eh, Zato, da bomo mobilizirali dovolj sredstev, ne le v komisiji, ampak tudi v parlamentu in v državah članicah. Seveda se strinjam z vami. Eh, Obe področji greste z roko v roki, potem pa eh, različne norme, različni standardi. Seveda je potrebno poskrbeti za harmonizacijo. Tudi to je cilj, eh, ki mu zvesto sledimo. Enako velja tudi za zakonodajo Rič, o kateri sem ravno kar govoril. Seveda imajo posamezna področja različne lasnosti, ampak V našem interesu je, da poskrbimo za čim večjo harmonizacijo na notranjem trgu. Tretje vprašanje, mislim, da. Kje je to vprašanje? Je zastavil gospod Torvalc. Z veliko zanimanja sem prisluhnil eh, vaši predstavitvi projekta v eh, Belgiji. Mislim, da gre za zelo zanimiv projekt. Potem ste govorili o projektu Open Source, ki je odličen projekt. Mislim, da se tudi odlično razvija. In lahko vam povem, da sem uh, iz tega, kar ste povedali, lahko razbral, da želite uh, eh, nadaljevati oziroma da želijo organizatorji nadaljevati z uh, tem projektom. To je zagotovo projekt, ki nas zanima, tako da uh, zagotovo bodo lahko z uh, tem projektom v prihodnjem letu nadaljevali. To je podjetje, ki ga vi poznate. Potem eh, je še eno moje priljubljeno področje, gospodarska rast, zagotovo jo potrebujemo, ja, se strinjam z vami, kaj pa naša prizadevanja. Obstajata dve možnosti. po eni strani gre za razvoj tehnologije, eh, veliko eh, govorimo o digitalizaciji, ki jo je potrebno seveda upoštevati eh, ob gospodarski rasti. Žan Tirol je podal drugačno analizo trga in sicer dvofazni trg, eh, se glasi njegova teorija. In tukaj gre za povsem drugačen razvoj. Potem pa je tukaj eh, razvoj v državah članicah na ravni kontinenta in tudi to je področje, ki ga pozorno spremljam. Te razvoje lahko pon, v veliki meri vpliva tudi na eh, gospodinstva, na države članice, na eh, gospodarstvo, gre za eh, dolg, dolg iz preteklosti in pa za našo prihodnost, za prihodnost gospodarstva nove generacije. In ko govorimo o zelenem sporazumu, govorimo o prihodnosti naših eh, otrok, eh, ki so oziroma ki že plačujejo dolg preteklosti in potrebujejo eh, seveda tudi ustrozne obete za prihodnost. Mislim, da je to v naši prostojnosti. Na noge moramo postaviti pravila, ki nam bodo omogočila dober prehod eh, na gospodarstvo prihodnosti, ne da bi pri tem pozabili na sedanjost. Toliko o tem. Potem pa gospa Benje, seveda um, sem dobro razumel vaše vprašanje in vse vidike, ki ste jih vzpostavili, z nekaterimi se strinjam, z drugimi nekoliko manj. Strinjam se, da je potrebno upoštevati krožno gospodarstvo in razvoj tega gospodarstva, potem je potrebno nadzorovati spoštovanje naših norm tudi na mejah, o tem tudi sam govorim, eh, namreč o ogličnem davku na evropskih zunanjih mejah. Na ta način bi se lahko izognili izkrivljanju konkurence, ki bi lahko negativno vplivala na naše gospodarstvo. Temu posvečamo veliko pozornosti. Če tudi je potrebno poskrbeti seveda za ustrezne odnose s tretjimi državami. In uh, potem uh, je seveda res, da državljani ne smejo plačati ceno prehoda na drugačno gospodarstvo. Uh, to je res. In uh, seveda uh, potrebujemo ambiciozen uh, zeleni načrt. Potem ste pa govorili nekoliko bolj o liberalni dogmi. Najbrž ste videli, da je prišlo do sprememb. Kot sem rekel, mora biti Evropa bolj avtonomna na eh, posameznih področjih, predvsem na področju tehnologije. Nekoliko se strinjam z vami tudi, kar zadeva kritične vere. Eh, in eh, oskrbo kritične infrastrukture. Potrebno je zagotoviti razpoložljivost. Naj še enkrat povdarim, da smo se odločili, da želimo čim jasnejša pravila, tako eh, da bomo zagotovili prednosti notranjega trga za vse in ta pravila, recimo za 5G, smo zelo jasno določili in enako bo veljalo tudi za druga področja. Ta pravila morajo biti jasna, tako da bodo lahko tudi drugi k njim prispevali, ampak to so na vse zadnje naša pravila, ne njihova pravila. Gospod Žado. Zastavili ste vprašanje. No, da vidim. Vprašanje v zvezi z. Vprašanje v zvezi z področjem uporabe avtomobilov Euro 7 eh, in termični motorji ter napredek teh motorjev. Naj vam povsem jasno povem, moj cilj je in mislim, da se eh, pri tem strinjava, eh, da poskrbimo za proizvodnjo avtomobilov z eh, ničnimi izpusti. To je moj cilj kot cilj komisarja. Vi ste eh, si zastavili eh, zelo ambiciozen cilj, eh, to seveda povsem razumem, mi pa smo v prehodnem obdobju in seveda moramo poskrbeti za to, da bodo cilji sprejemljivi za vse. Nekatere države članice so že dejale, da so pripravljene prepovedati komercializacijo dizelskih vozil, pa tudi bencinskih motorjev. Danska, mislim, da Nizozemska, Španija. In sicer do leta 2030-2040, mislim, da je to zelo dobra pobuda. In vse skupaj bom pozorno spremljal, eh, skušal bom poskrbeti za eh, spremljanje razvoja, načelo. Notranjega trga mora veljati tudi na tem področju. in eh, upam, da mi boste pomagali. Kaj ti več nas bo, lažje bomo dosegli eh, cilje, eh, ki ste jih izpostavili. Vozila z ničnimi izpusti so vsekakor naša velika ambicija. Da, te, eh, Gospod Vondark, oziroma gospod Valas, govorili ste o avtomobilih, eh, o, o eh, vlogi obrambne industrije, o ohranitvi te industrije v Evropi. Uh, govorili smo že o mehanizmu prilagajanja oglika na mejah. In poleg tega smo govorili tudi o drugih sektorjih, eh, ki so s tem, povezana, ki so s tem povezani. Seveda pa se nismo neposredno ukvarjali z vprašanjem, ki ste ga izpostavili in kako, uh, nismo se ukvarjali s tem, kako ponuditi rešitve za to. Seveda bomo morali v večji meri vlagati v tehnološke inovacije, tako da bo to uh, prineslo prednosti v proizvodnji. Ogledati si bomo morali tudi možnosti podpore v državah članicah. Uporabili bomo vse instrumente, ki bodo potrebni. O tej temi smo zagotovo že razpravljali v kolegiju. Eh, potem pa je bilo zastavljeno vprašanje gospoda Wallacea. Kolikor sem razumel, ste irec. Eh, vsaj, tako sem si mislil, ko sem vam prisluhnil. Ni šlo za vaš naglas, ampak za zelo specifično vprašanje, ki ste ga zastavili v zvezi z eh, šoto. To je zagotovo primer, kjer bo potrebno zagotoviti pravičen prehod. In kar je pri tem pomembno je, da zagotovimo podporo za vse orisali ste celoten problem, dejali ste, da bomo morali pomagati tistim, eh, ki bodo zaradi tega ostali eh, brez delovnega mesta, brez poklica. Potrebujemo eh, pravičen prehod in ravno temu je namenjen sklad za pravičen prehod. Potem je potrebno zagotoviti pomoč, državno pomoč, poleg eh, seveda pomoči komisije, ki je omejena, kljub temu pa sredstva niso zanemrljiva. Eh, gre za 100 milijard evrov v skladu eh, in ta sredstva so namenjena ravno specifičnim primerom, kot ste, jih, kot ste ga navedli vi. Potrebno je upoštevati tudi, da so se nekateri s tem ukvarjali velik del svojega aktivnega življenja eh, in zaradi tega bo potrebno za nje najti rešitve. Lahko vam povem, da je ravno to razlog, da smo eh, vzpostavili specifičen sklad. Ob pričetku tega projekta mogoče bomo vzpostavili tudi druge sklade, ampak ta sklad je namenjen ravno eh, za pomoč v situacijah, kot ste jo risali vi. Najlepša hvala. Sedaj pa bo sledil drugi krok vprašanj. Eh, prosim, da se držite eh, ene minute, kajti 20 minut imamo še približno časa, če želimo, da komisar tudi odgovori na naša vprašanja, mu moramo zato zagotoviti tudi nekaj časa. ELS in Ester Delanke. Hvala, gospod komisar. Vodoma ste govorili o vodilni vlogi Evropske unije na področju zelene tehnologije. Bili naj bi mm, šampioni, no seveda o tem ne bodo odločali politiki. Eh, šampione dobimo na osnovi konkurence. Eh, konkurenca pa mora biti pravična. Veliko ste govorili o državni pomoči, ampak za nas to ni celotna slika. Naj predstavim primer iz Nizozemske, kjer smo imeli javni razpis za zelene avtobuse, torej električne avtobuse. In na koncu se je pokazalo, da bo podjetje, ki je zmagalo na razpisu, večino teh avtobusov um, izdelalo na kitajskem, tam, kjer mi nimamo nadzora, ker večina podjetij dobi pomoč in tako naprej. Zakaj sem podala ta primer? Zato, ker mislim, da če zeleni dogovor mm, pomeni, da bomo vse proizvode kupovali na kitajskem, potem to ne bo delovalo. Zato ne moremo razpravljati samo o državni pomoči, moramo razpravljati tudi o razpisi. Ali bomo izključili iz teh razpisov države, kjer mi nimamo dostopa do njihovega trga javnih razpisov, potem moramo se zaščititi tudi pred dumpingom. Spomnimo se kitajskih solarnih panelov, tehnologija, ki je bila razvita tukaj, potem pa je povzročala dumping na našem uh, trgu. Torej, ali nameravate podati kakšen praktičen predlog v zvezi z razpisi? Mislim, da je skrajni čas za to. Kristal Šaldemoze. Oh, er First... Hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Vesela sem, da ste rekli, da pozdravljate to, da bosta nizozemska in danska prepovedali eh, dizelske avtomobile. Eh, mi nameravamo to storiti, tako da uh, sem vesela, da ste to rekli. No, uh, če gre za avtomobile, moramo poskrbeti za to, da bomo v Evropi ambiciozni, da bomo imeli visoke zahteve, če želimo konkurirati drugim, drugim po svetu. Ali bi lahko okrepili standarde Euro 7 za avtomobile, Kaj ti, če bomo zakonodajo sprejemali šele leta 2021, bodo standardi potrebovali še nekaj časa, da jih bo začela upoštevati tudi avtomobilska industrija. Gledati moramo bolj dolgoročno, zato da bomo lahko preživeli uh, na trgu. Hvala lepa, Erena. Eh. Najlepša uh. hvala, gospod komisar, govorila bom francosko. In rada bi spregovorila o temi, ki je tudi del eh, vašega načrta in sicer gre za uporabo umetne inteligence na medicinskem področju. Gre za uporabo velikih podatkov in pa eh, umetne inteligence eh, pri človeškem genomu. To je predvsej pomagalo pri napredku, recimo na področju boja proti ranku in pa drugim boleznim vendar eh, pa je zdravljeno povezano tudi z številnimi zapleti. Lahko pride do diskriminacije, ne zgolj pri eh, zaposlovanju, ampak eh, bi lahko prišlo tudi do razvoja novih oblik obnašanja. To bi lahko vplivalo tudi na spolno usmerjenost in to eh, področje odpira eh, nova vrata eh, diskriminacije na področju genetike. Torej, kako boste poskrbeli za dobro ravnotežje med prednostmi in pa pastmi, ki jih prinaša ta nova tehnologija. Hvala lepa. E Hvala, Edina Tod za ELS. Hvala, gospod komisar. Hvala, da ste prišli v odbor za okolje. Evropska unija ima dinamično industrijo, ki igra pomembno vlogo za naše gospodarstvo. Ena izmed vaših nalog je ta, da zagotovite, da bodo vsi deli evropske industrije prispevali k cilju podnebno neutralnega gospodarstva do leta 2030. Malo boste predstavili novo evropsko strategijo za industrijo. Mislim, da je to odlična priložnost, zato da se soočimo z podnebnimi izzivi in da hkrati investiramo v zeleno tehnologijo ter ustvarjamo delovna mesta. Močno gospodarstvo je predpogoj za to. In edina možnost, eh, in to je tudi edina možnost, kako zagotoviti, da zeleni dogovor ne bo povzročil uhajanja virov. Mislim, da bi morali zeleni dogovor povezati za močno industrijo in na ta način bomo tudi mobilizirali potrebne naložbe. Kako bo nova industrijska strategija se soočila z problemom eh, podnebnih sprememb, sprememb ter hkrati prispevala k krepitvi in večji konkurenčnosti evropske industrije? Ide, gospa Grise, hvala lepa. Gospod komisar, omenili ste pred nedavnim priseljevanje iz gospodarskih razlogov. Pri tem eh, niso upoštevani okoljski vidiki tega pojava. Več potrošnje pomeni eh, višjo proizvodnjo, večjo proizvodnjo in zaradi tega tudi več onesnaževanja. Poleg tega je potrebno dodatna infrastruktura, kar pomeni še več betona. Torej, eh, to vpliva tudi na naravo. Pariški sporazum je pokazal, da obstajajo določene omejitve, zato eh, nismo za, mon, za internacionalizacijo eh, okoljskega problema. Zavedati se je potrebno, da ima priseljevanje tudi eh, vpliv na okolje. Torej, gospod komisar, kako boste po eni strani zagovarjali demografijo v službi rasti, in eh, po drugi strani varstvo okolja. Mislim, da to ni čisto v pristojnosti odbora za okolje. SND Aleksandra Moriti. Si, grazie, presidente. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo vesela sem in najbrž tudi vsi tukaj, da ste potrdili, da bo zeleni svežen eh, največja ambicija te eh, komisije, pa tudi tega parlamenta. Zastavili smo si eh, zelo pomemben cilj. Uresničiti želimo ta nov evropski sen. Želimo postati, kot ste eh, dejali, eh, prva zelena velesila. In to je velika priložnost, za katero bo potrebno sodelovanje celotne generacije. Če želimo ohraniti našo prednostno prednost, Eh, vlogo tudi na področju zelene tehnologije, potem bomo potrebovali raziskave in inovacije. Kako nameravate uspodbujati raziskave in eh, pa eh, izobraževanje in pa trajnostna mobilnost? Zato bo zelo pomembno uspodbujati tako uradne, kako tudi neuradne ukrepe izobraževanja državljanov in pa potrošnikov, ki jim moramo pomagati pri izbiri avtomobili. Avtomobili ne smejo več eh, biti, oziroma na avtomobile več ne smemo gledati kot na blago, ampak kot na storitve. In to je pomemben korak eh, oziroma pomembna sprememna miselnosti. Um, I'm on your right over here. Vas ajka. Hvala lepa, gospod komisar. Na vaši desni sem. No, na levi za, za občinstvo. V zvezi z resolucijo o zelenem dogovoru, ki smo jo sprejeli v parlamentu, tam smo zapisali, da bi morala Evropska unija zmanjšati celotno, celoten okoljski odtis. Um, to velja seveda tudi za vire. Kako boste izračunali celoten uh, odtis teh virov? Um, to seveda velja tudi za netoksični mm, krok uh, eh, surovin. No, sedaj, uh, do sedaj generalni direktorat uh, Growth uh, ni bil posebno aktiven na tem področju, kljub tudi odločitvam sodišča. Kako boste poskrbeli za to, da boste od sedaj naprej um, promovirali netoksične cikle, ne pa obratno? Hvala lepa, Marija Spirake je naslednja. Eh, Najlepša hvala, gospod komisar. Mi smo odbor Envi, v naši pristojnosti pa je tudi javno zdravje. Imam vprašanje v zvezi z industrijsko politiko. Zanima me, če nameravate sprejeti kakšno pobudo za to, da bi odpravili problem pomankanja zdravil? Kako zagotoviti, kako zagotoviti trajnostno dobavo zdravil in pa dostop do letih za vse bolnike? In pa še državna pomoč in povezave z proizvodnjo uh, Eh, zdravil in pa z zdrav, zdravstvenim sektorjem kot eh, takšnim. Ne vem, če ste seznanjeni za problemom ohajanja zdravstvenih virov v tretje države, kjer imajo pač večje prednosti. Hvala lepa. Še enkrat, gospod Vondra za IKR. Eh, ne, ne želi besede. Potem pa za SD. Izvolite. Ja, nisem dobil odgovora na drugi del mojega vprašanja, zato ponavljam. In sicer. Številni ne bomo mogli poskrbeti za energetski prehod brez jedrske energije. Ehm, Cenim vaš odgovor, Petru Lize, glede državne pomoči za kemikalije in tako naprej, ampak vseeno me zanima tudi vprašanje državne pomoči v zvezi z jedrsko energijo. Hvala lepa, Timo Volken, naslednji za SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči, predhodnemu govorniku. Ja, se gre tudi brez jedrske energije v Nemčiji, to dobro deluje. Imam nekaj vprašanj za gospoda komisarja, lepo, da ste danes za nami. Uh, v prihodnje bomo morali elektrificirati številne sektorje, v vseh to ne bo možno. Ehm, torej bomo v nekaterih sektorjih potrebovali vodik, predvsem zeleni vodik. Ehm, nekaj smo že slišali o tem, ne pa veliko konkretnega. Zato imam dve konkretni vprašanji. Ali ima komisija že kakšne konkretne številke v zvezi z potrebami po zelenem vodiku za evropsko gospodarstvo? predvsem za področje industrije v obdobju 2030 do 2040 in do 2050. In zanima me, kakšni ukrepi se vam zdijo potrebni za to, da bi zeleni vodik eh, postal čim prej eh, primeren za trg in kako lahko zagotovimo ta prehod iz vodika na zeleni vodik. Eh, so tukaj recimo potrebne investicije v plinovode. Bomo plinovode predelali, zato da bomo jih lahko potem uporabljali tudi za vodik, tako da ne bomo predolgo uporabljali usporedno struktur za plin in pa za vodik. Irena Joveva je naslednja. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Če želimo spodbujati. Mm, tehnologije nove generacije, kot so umetna inteligenca, bomo morali povečati investicije v izobraževanje in pa v infrastrukturo. Ehm, in e, to moramo povezati tudi z podnebem in podnebnimi izzivi. Potrebujemo tudi e, enotno podatkovno bazo in pa novo pravilo v zvezi z interoperabilnostjo ter standardi na področju podnebnih sprememb, zdravstva in pa energije. Ta mm, podatkovna baza mora biti dostopna za podjetja in pa za raziskovalce, tudi za majhna in srednja velika podjetja, zato da bi lahko spodbujali raziskave in razvoj. Ali lahko pojasnite, kakšna je evropska strategija za Eh, polno delujoč evropski trg podatkov, zato da bodo podatki dostopni vsem eh, sektorjem, da bomo imeli brezplačne in anonimizirane podatke in da bomo lahko na ta način spodbudili potreben napredek v javnem in zasebnem sektorju. Kako torej pripraviti teren za globalno vodilno ulogo, kako poskrbiti za tehnološki razvoj, ki je potreben, če želimo doseči cilje iz zelenega dogovora in če hkrati želimo doseči oziroma spoštovati etične standarde, ki smo si jih zastavili. Hvala lepa, Stanislav Polšek za ILS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 Rekli ste, da morajo potrošniki dvakrat plačevati za to in to je zaskrbljujoče in verjetno tudi res. In imam tudi vprašanje v zvezi z dvojnimi standardi na področju kakovosti živil. S tem smo se veliko ukvarjali v prejšnjem mandatu. Komisija je tukaj, bivša komisija je tukaj napravila majhen korak naprej, ampak za nas je to še vedno občutljiva tema. Zdi se nam, kot da je evropski trg razdeljen na dva dela, na zahodni del in na vzhodni del. In to se upada tudi za dvojno kakovostjo živil. Zdi se nam, kot da tukaj uporabljamo dvojna merila. Potrošniki na zahodu imajo dostop do kakovostnejših živil, tisti, ki živijo na vzhodu, pa imajo samo dostop do živil slabše kakovosti. To nima opraviti z eh, varno skrbo s prehrano, ampak z kakovostjo in to je za nas pomembno vprašanje. Petro Skokalis iz Gue. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, da ste danes z nami. Ne vem, če so rostovove stopne gospodarskega razvoja koristne v tem času hitrega razvoja. In uh, ko želimo se spopasti z izzivi podnebnih sprememb in pa digitalne uh, transformacije. Uh, no, morda bi o tem morali razmišljati bolj dolgoročno, kot pa samo pet let naprej. in kako boste vse skupaj povezali z eh, investicijami, ki jih še vedno izvajamo v zvezi z eh, recimo v, v, v fosilna goriva ali pa v plin. Eh, Najlepša hvala. No, uradno imamo na voljo še dve minuti, pa vam bom dal malce več časa. Pet, sedem minut, da boste lahko odgovorili na zastavljena vprašanja čim krajše. Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa za to bogato izmenjavo mnen. Zapisal sem si vaše vprašanja, če vam ne bom mogel odgovoriti sedaj, vam lahko mogoče odgovorim individualno kasneje, kajti vsa vprašanja so bila zelo pomembna. Začel bom mogoče z zadnjim vprašanjem. Ulaganja morajo biti seveda usklajena z našimi ambicijami. Danes smo že govorili o tem v kolegiju skupaj s gospodom Gentilonjem razmišljava o instrumentu, ki bi omogočil bolj ambiciozna vlaganja. Pri tem se želimo upreti predvsem eh, na dolgoročne obveznice glede na ambicije, ki jih imamo. Torej, pripravljamo instrumente, ki eh, bi nam omogočili dodaten vzvod in eh, ki bi zagotovili eh, hitrejši prehod, kajti kot sem že dejal, gre za zelo pomemben projekt eh, in zaradi tega bomo morali zagotoviti tudi sredstva. In vsi se zelo dobro zavedamo, kako zelo pomembno je to eh, in eh, sicer še prav posebej v specifičnih situacijah. Potem pa k vprašanju, ki je bilo zastavljeno predtem. Seveda ne more biti razlike med državljani vzhoda in državljani zahoda. Vem, da je to občutljiva tema in eh, res je eh, ta diskriminacija nesprejemljiva. Eh, nisem pozabil na jedrsko energijo. Mislim, da gospod sicer nima slušalk, ne vem, ali me posluša mogoče bo moral potem zastaviti vprašanje še tretjič. Ja, govorim o jedrski energiji, prosim, hvala lepa. Želeli ste, da odgovorim na vprašanje. Seveda je to zelo pomembna tema. Jedrska energija je pomemben vir energije. Še prav posebej za nekatere države članice Evropske unije. Jedrska energija je seveda eh, prehodna oblika energije, pri dosegi eh, ciljev eh, in seveda eh, je to v pristojnosti držav članic, ne pa Evropske unije. Je del energetske mešanice v Evropi, seveda pa so naši dolgoročni cilji takšni, da želimo povsem brezoglično energijo. Sedaj pa k umetni inteligenci. Več vprašanj je bilo zastavljenih na to temo. To je uh, ključno področje. Ne želim izgubljati časa uh, z. Uh, To temo, kajti pripravili bomo strategijo za umetno inteligenco in morda me takrat še enkrat uh, Eh, povabite, da predstavim splošno stališče eh, Evropske komisije eh, na to temo v zvezi z pretokom podatkov, v zvezi z dostopom do različnih podatkov, do javnih podatkov, ampak ne zgolj javnih podatkov in tako naprej in tako naprej. Torej, Tukaj nas čaka veliko dela in če se strinjate, bi zato določili posebno sejo. Vprašanja, ki ste jih zastavili, eh, so izjemno pomembna, so pa usmerjena na ista področja, s katerimi se ukvarjamo sedaj. Tukaj gre za inovacije, za sposobnost eh, raziskav, eh, potem gre za uporabo v medicinske namene in za uporabo podatkov in sicer s pomočjo evropskih algoritmov in na evropskem kontinentu še nekaj vprašanj je bilo zastavljenih, recimo glede vodika. Ne moram odgovoriti eh, z natančnimi podatki, eh, lahko jih poiščem in posredoval bom te podatke, ampak v tem trenutku jih nimam. Na vsak način, eh, kar zadeva potrebne ukrepe, sem že dejal, da želim seveda tudi projekt za hidrogen. To je že konkreten načrt. Eh, mislim, da je potrebno vzpostaviti eh, strateški načrt eh, za omrežje, ki bo omogočalo tudi prenos vodika, tudi kar zadeva promet. Nimam natančnih številk, posredoval mi jih bom kasneje. In potem je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi z toksičnimi snovmi. Eh, seveda eh, obstaja tukaj eh, obdobje pred in po, kajti to je zelo pomembno področje in potrebuje zelo jasna pravila, ki jih nameravamo tudi sprejeti. Tudi ta načrt bomo pripravili in vam ga predstavili. O tej temi sem pravzaprav že govoril. Gospa Moreti. Gospod Moreti, zastavili ste vprašanje, ki se je nanašalo na raziskave in prav ste imeli, potrebna je mobilizacija celotnega kontinenta, eh, potrebujemo sredstva za raziskave in eh, seveda tudi ustrezen eh, evropski načrt za to. Evropski parlament upam, da bo zagotovil v večletnem finančnem okviru ohranitev proračuna za raziskave vsi programi eh, Evropa 2020 in tako naprej eh, so že namenjeni izvedbi zelenega načrta in vsi moramo biti zelo pozorni, tako da bo ovojnica namenjena temu področju lahko odgovorila na potrebe prihodnosti. Potem vprašanje ELS. Uh, eh, gospa tamle na desni ga je zastavila, gre za avtobuse v, na nizozemskem eh, in za razpis. Ti avtobusi eh, naj bi sedaj prišli iz Kitajske in eh, ne ustrezajo povsem standardom, ki jih imamo pri nas. Eh, to je seveda problem. Ukvarjal se bom tudi z to temo. Potrebno je najti tudi rešitev, kar zadeva instrumente. Eh, imamo komercialne instrumente, eh, potem so tukaj pravila z področja konkurence in tako naprej. Eh, gre za to, ali bi lahko uporabili instrumente, ki so nam že na voljo, ali lahko te instrumente aktiviramo in tako naprej. Področje javnih razpisov. S tem uh, se je ukvarjal tudi že svet, ampak mislim, da ni prišlo do premika. Upam, da uh, bomo dosegli napredek, vsekakor si bom za to uh, prizadeval. Uh, in kar zadeva ta natančen uh, oziroma točen primer, hvala lepa, da ste ga izpostavili. Uh, ogledal si ga bom in videl bom, kaj se da storiti. Sem še kaj pozabil? Mislim, da sem odgovoril skoraj da na vsa vprašanja se upravičujem, če na kakšno vprašanje nisem odgovoril. Glede priseljevanja so seveda potrebne pristojnosti eh, na ravni Evropske unije, zato da bi lahko eh, to uredili potrebno pa se zavedati tudi, da želimo rast na evropskem kontinentu, glede na to, da imamo uh, približno 500 milijonov lastnih državljanov, 450 milijonov. Potem pa uh, so tukaj uh, tudi napovedi, uh, ki govorijo o rasti prebivalstva uh, za obdobje do leta 2050 uh, in. Seveda si moramo prizadevati za nizko oglično gospodarstvo in pa za konkurenčnost našega gospodarstva. E, kajti na zemlji bo leta 2050 že sedem, več kot 7 e, milijard, po nekaterih napovedih celo več kot 9 milijard prebivalcev. No, v tem kratkem času sem skušal odgovoriti na vsa vprašanja. Hvala lepa, gospod e, predsedujoči. Faisons, uh, if we can have a one minute break and then we start again on. Eno minutni premor, potem pa začenjamo se še eno uročo temo, to je ECDC. So, we are going to resume our work. Um, Tako, nadaljujemo z delom. Z nami je direktorica Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Še predtem pa nekaj sporočil v zvezi z dnevnim redom. in sicer po Brexitu in odhodu naših britanskih kolegov eh, bomo morali spremeniti tudi sestavo odborov. Sklep o tem smo sprejeli na plenarnem zasedanju in od sedaj naprej ima odbor NV 81 eh, članov. Prej nas je bilo 76. no, imamo številčno sestavo odborov, ne pa imensko sestavo odborov. To bomo pa formalno sprejeli v Strasburu naslednji teden. Nekatere politične skupine so zahtevale preložitev glasovanja, ki je bilo predvideno za današnji dan in eh, mi smo se s tem strinjali, tako da bomo o evropskem semestru oziroma mnenju o tem glasovali takoj, ko bomo imeli polno sestavo odbora Envik in ko bodo potrjeni vsi novi člani. To je glavno sporočilo. Veronik Triljet Noir je prosila naj pozdravim eh, skupino obiskovalcev iz eh, regije Overn-Ron-Alp iz Francije. Mislim, da so že odšli, ampak vsekakor so bili tukaj dobrodošli. Sedaj pa izmen, druga izmenjava mnen danes. Gre za našo letno, redno izmenjavo, ki pa prihaja ob zelo eh, aktualnem trenutku v času koronavirusa. Tako da prosim direktorico naj se osredotoči na izbruh koronavirusa. Kakšna je vaša ocena tveg, tvegan in ocena dosedanjega odziva na to bolezen v Evropski uniji, pa globalno gledano? No, del izmenjave stališč pa lahko namenimo tudi drugim temam, kajti ECDC se ne ukvarja samo s koronavirusom. Tako da res ste tukaj ob pravem trenutku, dajemo vam 10 minut za vodne besede, potem pa bomo imeli vprašanja in odgovore. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste me povabili na to izmenjavo stališč z odborom Envi. Zahvaljujem se Joani Kopčinski, ki je naša nova oseba za stike in zahvaljujem se tudi dvema predstavnikoma parlamenta v našem upravnem odboru. To je Sof Zofija Mazej Kukovič in pa Madlena Kopa. No, eh, kakor je napovedal predsedujoči se bom pri današnji predstavitvi osredotočila na neko posebno temo, gre za koronavirus. No, ampak seveda ne smemo pozabiti na to, da tudi drugi virusi, ki predstavljajo tveganja, ne spijo. Še naprej jih moramo nadzorovati. V zadnjem mesecu smo objavili štiri ocene tveganj za koronavirus in pa še tri druge ocene. Dve oceni eh, sta se ukvarjali z mm, mikroodpornimi eh, patogeni in to sta dve drugi mnenji, ki jih bom danes eh, predstavila. Mislim, da imamo tehnični problem. Okay, I would like to uh, draw your attention a bit back in history. Uh, kakorkoli. Spomnimo se leta 2013. 2003. Takrat smo razpravljali o virusu SARS in uh, izbruh tega virusa je pravzaprav povzročil uh, ustanovitev uh, Centra za preprečevanje in obladovanje bolezni. Danes smo agencija z 280 zaposlenimi iz 26 držav članic. Imamo letni proračun 16,5 milijona evrov. No, danes pa govorimo seveda o koronavirusu, novemu virusu. Te viruse smo sicer odkrili že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Ti virusi prizadenejo tako ljudi, kakor tudi živali. Um, leta 2003 smo odkrili nova, dva nova virusa, ki sta prizadela ljudi, to sta bila SARS in pa MERS. Koronavirus je nov sev, torej tak je bil identificiran leta 2019 na kitajskem, nov sev, ki ga še nismo zaznali pri ljudeh. In izbruh novih virusov je vedno problematičen za javno zdravje, predvsem, če ne vemo, kako hitro se virus širi in kako ga zdraviti in kakšni točno so učinki. Je bil tehnični problem sedaj rešen? Ne. V našem centru za nujne odzive bi lahko prebrali, da imamo stopnjo dve, ko gre za javni načrt za zagotavljanje javnega zdravja. Ehm, tukaj imamo tri stopnje, ko delujemo v dveh ali pa treh ekipah, trenutno delujemo v dveh ekipah tako da do popolne eskalacije še ni prišlo. Sedaj pa mi je žal, da, na voljo, da ni na voljo moja prezentacija, kaj ti želela sem vam pokazati zemljevid. I don't think this was this. Okay, uh, maybe I can show you later. Morda bom zemljevid pokazala kasneje. No, ko gre za najnovejše podatke, trenutno je 17.383 potrjenih primerov koronavirusa in pa 362 smrti. Večina teh primerov je omejenih na Kitajsko. Vse smrti so se zgodile v Aziji, 361 na Kitajskem in pa en smrtni primer na Filipinih. V Evropi imamo trenutno 25 primerov obolelih za koronavirusom, 21 v Evropski uniji, 2 v Združenem kraljestvu in 2 v Rusiji. Kasneje bom spregovorila o naši posebni spletni strani, kjer vsak dan posodabljamo informacije v zvezi z eh, obolelimi. Zagotavljamo, da so informacije dostopne za javnost, ne pa samo za um, zdravstveno osebje, uh, tudi mediji uporabljajo naše informacije za to, da sporočajo javnosti. Imamo tudi veliko stikov z mediji eh, in na ta način širimo sporočila. V Evropski uniji imamo trenutno torej 21 primerov. Naš cilj je trenutno ta, da omejimo nadaljno širjenje te bolezni, da torej izoliramo obolele. Zato skrbijo države članice in sicer na ta način, da čim prej postavijo diagnozo, da potem eh, obolele izolirajo, identificirajo vse osebe, s katerimi uh, so bili oboleli v stiku in da potem spremljajo tudi te osebe. Od 21 primerov jih je 8 zbolelo v Evropski uniji, v Nemčiji, eden primer v Franciji, vsi ostali uh, primeri pa so bili uh, uvoženi, če se lahko tako izrazim. Se pravi, situacija v Evropski uniji je pod nadzorom. Kar se tiče naših ciljev, želimo državam članicam pomagati pri preprečevanju nadaljnega širjanja te bolezni v skladu z našimi smernicami. Poleg štirih ocen tvegan, ki sem jih že omenila, no zadnja je bila objavljena 31. januarja, smo se dogovorili tudi o definicijah. Uh, oziroma metodologiji za poročanje o primerih, eh, imamo smernice, ko gre za odziv na to in pa številne tehnične smernice, ki bi naj uskladile odzive držav članic, koga napotiti na testiranje, kako identificirati osebe, s katerimi so eh, bili oboleli v stiku ta konec tedna pa smo dobili tudi dokument o preprečevanju in nadzornih ukrepih eh, v zdravstvenih ustanovah. Pripravljamo tudi publikacijo o, tem, o tej novi obliki koronavirusa. Eh, prav tako pa želimo preveriti stopnjo pripravljenosti v državah članicah. Pripravili smo laboratorijsko raziskavo, v kateri smo želeli preveriti, ali so države sploh opremljene za to, da lahko odkrijejo ta virus. To je izhodišče za strategijo zamejevanja širjenja bolezni. Eh, po mojih informacijah imamo laboratorije v petih državah članicah, Eh, ki so pripravljeni testirati tudi vzorce iz drugih držav članic. Prav tako smo za države članice razvili posebne brošure za zdravstvene delavce in pa za potnike. Eh, vključili smo posebne informacije za potovanje v in iz Kitajske. države članice imajo priložnost eh, prevesti te vzorce brošur, lahko jih tudi prilagodijo svojim nacionalnim eh, potrebam, lahko jih opremijo z nacionalnimi logoti in tako naprej. Trenutno pripravljamo raziskavo splošne pripravljenosti držav članic, predvsem pripravljenost uh, stopnjo pripravljenosti bolnišnic. Tega seveda ne počnemo sami, tesno sodelujemo z generalnim direktoratom za zdravje v komisiji, sodelujemo tudi z Evropsko pisarno svetovne zdravstvene organizacije, z kitajskim centrom za preprečevanje in obladovanje bolezni, pa tudi z ameriškim centrom. Smo tudi v stiku z afriškim centrom. Uh, skušamo ugotoviti, kakšna je njihova raven zmogljivosti in pripravljenosti za odkrivanje in obvladovanje potencijalnih novih primerov koronavirusa. Sedaj pa še nekaj besed o oceni tvegan. Naj povzamem naše aktivnosti. ko gre za oceno trenutnih tveganj v Evropski uniji, no, potencial za izbruh tega novega koronavirusa je velik. Verjetnost za okužitev evropskih državljanov, ki so v provinci Wuhan, smo tudi ocenili. Verjetnost okužitve državljanov v drugih kitajskih provincah je trenutno nižje. Verjetno je, da bomo videli nove uvožene primere v Evropski uniji. In če bomo te primere odkrili zgodaj, če bomo vzpostavili ustrezne ukrepe preprečevanja in obladovanja potem je verjetnost prenosa iz človeka na človeka v Evropski uniji ocenjena kot nizka do zelo nizka. Če ukrepi ne bodo izvajani in če bomo primere odkrili pozno, pa seveda obstaja višja možnost. Eh, nadaljnih okuž, eh, primerov okužbe. Toliko zaenkrat z moje strani. Bolj podrobno pa lahko odgovorim na vaša vprašanja. Še nekaj primerov drugih groženj. Ošpice. V preteklih treh letih smo videli, da se je v Evropi pojavilo okrog 53 tisoč primerov in 95 ljudi je umrlo zaradi bolezni, za katero imamo poceni cepivo, ki je tudi zelo učinkovito. To je delno posledica napačnih informacij, ki se pojavljajo v javnosti. Številni so zaskrbljeni zaradi cepiv. Zato je svet leta 2018 sprejel priporočila glede okrepljenega sodelovanja na področju prepričljivih bolezni. Kot del teh priporočil ECTC pripravlja portal za cepiva, to bo evropski portal, gre za evropsko pobudo in želimo si, da bi to bil vir, zanesljivih informacij in podatkov za vse, ki si želijo več prebrati o cepivih. Ta portal bomo predstavili konec aprila v okviru Evropskega tedna cepljenja. Naslednja ali druga grožnja je protimikrobna odpornost in sporočilo, ki smo ga danes objavili, govori o izbruhu v Litvi, objavili pa bomo tudi izbruhe bakterije E. coli, ki se pojavljajo v več, ki se pojavljajo v več državah. Vsako leto umre približno 33 tisoč ljudi zaradi protimikrobne odpornosti. gripa, tuberkuloza in HIV skupaj predstavljajo tolikšno obremenitev kot eh, protimikrobna odpornost. O tem se v medijih ne piše toliko kot o koronavirusu, pa vseeno gre za resno vprašanje. Pa še nekaj. Spremljamo tudi dogodke zunaj Evrope, zato da bi zaščitili Evropo, sodelujemo z Svetovno zdravstveno organizacijo ali GDE-ko. Eden od naših zaposlenih je trenutno v Demokratični republiki Kongo, kajti izbruh ebole še ni rešen, kaže, da zadeva počasi izvanja, ampak to je problem, s katerim se soočamo že skoraj leto in pol. Potem pa še nekaj pomembnih dogodkov za ECDC za leto 2019, na vse zadnje se le oziramo nazaj. Lani smo pripravili 23 hitrih ocen tveganja, letos smo jih že pripravili 8 in vidite lahko, da je letošnje leto nekoliko bolj dinamično. 58 tehničnih poročil smo pripravili na različne teme, delno tudi ob eh, posvetovanju z javnostjo, nekaj smo imeli pisnih vprašanj poslancev, ne toliko kot običajno, zato ker je prišlo do menjave mandata in tudi 86 znanstveno revidiranih člankov smo objavili v strokovnih revijah. In letos se želimo posvetiti proti mikrobni odpornosti. Delali bomo tudi na izvajanju priporočil sveta glede krepitve sodelovanja na področju bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Komisijo bomo pomagali pri doseganju razvojnih ciljev, še posebej kar zadeva hepatitis, HIV in tuberkulozo. Širimo se tudi na druga področja, naprimer lotevamo se projektov in izzivov na področju e-zdravja, izvajamo pa tudi program načrtovanja. Poskušamo napovedati, katere nalezljive bolezni se bodo pojavile, zato da se lahko že vnaprej pripravimo na nje. Še naprej podpiramo države članice, tudi na področju priprav na čezmejne zdravstvene izzive pa tudi kar zadeva interno raven, preučujemo morebitne izboljšave na področju notranje organizacije. Upravni odbor je šele pred dvema mesecema pripravil in potrdil akcijski načrt. Veliko nas zdaj dela na koronavirusu, zato moramo določenim prednostnim nalogam dati nekaj manj prednosti in marca bomo predstavili seznam dejavnosti, ki jih nam ne bo uspelo izpeljati. Na koncu pa sem pripravila še besedni oblak najpogosteje uporabljenih besed. Nažalost ga ne vidite, predstavitev vam bo na voljo, zdaj pa se vam zahvaljujem za vašo pozornost. A zdaj se pa vidi? Ne. Prav. Hvala lepa. Predstavitev vam bo kmalo posredovana po elektronski pošti. Jaz jo imam tukaj le pred seboj, to je pač privilegij predsednika in eh, res gre za zelo zanimive številke in zemljevide, zato bi bilo dobro, če bi to posredovali tudi drugim poslancem in poslankam. Če se bo predstavitev pojavila na ekranih, jo lahko uporabite pri odgovorih na vprašanja. Najprej oseba za stike za odbor Envi, gospa Kopčinska za dve minuti. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, kolegice in kolegi, gospa direktorica, pozdravljeni še enkrat. v rednem stiku smo in zelo sem zadovoljna, da imamo ta dialog med Evropskim parlamentom in ECDC. Želela bi si, da bi zasedanja potekala tudi s kakšnim drugim namenom, ne samo zato, ker obravnavamo grožnje javnemu zdravju, kakor velja zdaj zaradi koronavirusa. Na vašem zasedanju ste govorili o tem, da morajo države članice biti pripravljene, da se proti temu virusu borijo skupaj. In dejali ste tudi, da so nekatere države članice bile pripravljene ponuditi svojo pomoč. Pripravljene so izvajati laboratorijske preizkuse tudi za druge. Vidimo torej, da solidarnost in vzajemno sodelovanje dobro delujeta. Takšne okužbe, torej SARS 2003, MERS 2012, smo že videli, to nam je znano in prepričana sem, da so naše zdravstvene strukture dovolj dobre, da se spopadajo s tem izzivom, pa vendar. Tri vprašanja. ECDC, torej Evropski centr za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Ali lahko ta center služi kot neke vrste vozlišče za usklajene ukrepe pri diagnosticiranju okužb s koronavirusom v Evropi. To velja za evropske državljane in tudi tiste, ki pridejo v Evropo. Če se bo virus začel širiti v Evropi, me zanima, kaj boste storili za to, da bi ugotovili, kdo virus prenaša Zanima pa me tudi, kaj lahko storimo za to, da bodo diagnostični preizkusi širše na voljo. Govorili ste tudi o sodelovanju z kitajskim centrom. Zanima me, ali ste v neposrednem stiku ali samo preko svetovne zdravstvene organizacije. To so moje vprašanja. Hvala lepa in hvala, da ste v stiku z nami. Hvala lepa. 4 do 5 vprašanj smo že slišali in prepričan sem, da si vsi želimo slišati konkretne odgovore. Predlagam, da kar začnete odgovarjati. Izvolite, hvala. Vprašanje v zvezi z podporo pri laboratorijskih preizkusih. Da, drži, določene države članice so ponudile, da lahko preizkusijo vzorce iz drugih držav vendar. Zdaj ne gre za enkratne primere, ampak za razpršene primere. Zato ne priporočamo, da bi se diagnosticiral vsak posamezni primer, kajti to bi preprosto preobremenilo preiskovalne laboratorije. Najti bomo morali nek algoritem za to, da bomo poskrbeli, da bo izbruh pod nadzorom. Vendar, zlasti ko gre za grozde izbruha, velja, da ne testiramo vseh. To velja pri vsaki pandemiji, ne diagnosticiramo prav vseh, kajti če gre za skupino ljudi s podobnimi simptomi, In če se diagnosticira eno osebo, potem se pač domneva, da imajo tudi drugi enako bolezen. Videti moramo, kako bomo poskrbeli, da se bodo viri smotrno uporabljali. Kitajski CDC, z njimi smo sklenili sporozum o sodelovanju, prav tako smo z njimi redno v stiku in dobili smo tudi prevedeno različico njihovega poročila o stanju. Kolegice in kolegi tam so pod precejšnjim pritiskom. Naš vtis je, da nam res poskušajo informacije, ki jih imajo na voljo, zagotoviti po najboljših močeh. Prav, pritegnite pozornost predsednika, seznam bom prebral. Še dva, še tri, Naslednja prošnja vas bo stala veliko točk. Prav. Seznam je zaprt, minuta in pol za vaše vprašanje, lepo prosim, zato da bomo imeli dovolj časa za podrobne odgovore. Peter Lize. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi, da ste sprejeli mojo pobudo v imenu LS, da bi o tem govorili. Tukaj v odboru veliko ljudi je zaskrbljenih zaradi tega. In res je, pri drugih boleznih in na drugih področjih je več smrtnih žrtev, upravičeno ste omenili protimikrobno odpornost. In res je, da ne smemo ustvariti panike, vendar dobro je, da smo ustrezno obveščeni. Hvala za podatke, ki ste jih posredovali in mislim, da je zdaj naša naloga, da poskrbimo, da se ne bo širila panika med ljudmi. Mislim, da dobro obvladujemo tveganje v EU, še vedno pa imam dve vprašanje, ki mi jih zastavljajo ljudje. V mojem volilnem okrožju je podjetje, ki sodeluje z podjetjem iz Wuhana in eh, pojavljajo se vprašanja. Namreč zanima me, ali lahko pričakujemo mutacijo tega virusa kaj menijo vaši strokovnjaki. In drugič, resni strokovnjaki pravijo, da nam kitajske oblasti ne posredujejo pravih številk in podatkov. Zanima me, kaj menite o tem vi, ali menite, da te domneve držijo, ali pa smo gledano globalno dobro obveščeni. Jute, Guteland, socialisti. Hvala lepa. Hvala, gospa Amon, da ste tukaj. To je zelo koristno za nas, kaj te takšne izmenjave nen so koristne. Ne gre samo za akutna vprašanja, tudi za vprašanja, ki jih moramo rešiti na bolj dolgi rok. Zato je zelo koristno slišati, s čim se ukvarjate in kakšne so vase, vaše izkušnje tukaj v EU. Zaradi prejšnjih izkušenj smo zdaj bolj varni, če se spomnimo na SARS in na eh, druge izbruhe. In eh, to mi vzbuja občutek varnosti, ko vem, da ste se s tem že ukvarjali. Strinjam se s prejšnjim govornikom, ne smemo širiti panike vendar ostati moramo pozorni, poskrbeti moramo, da bomo lahko zagotovili izmenjavo dobre prakse, da bomo zagotovili izmenjavo podatkov in da bomo zaščitili ljudi, da ne bo prišlo do širitve in širjenja okužbe. Vesela sem, da sodelujete z Svetovno zdravstveno organizacijo, za vas pa imam vprašanje. Ko ljudje pridejo z Kitajske, se številni sprašujejo, ali prenašajo bolezen in ali lahko kaj storijo, da ne bi okužili drugih. Potem pa še vprašanje, kaj se zgodi s tistimi, ki so okuženi, morda se ne spomnijo, kje so se okužili in tako naprej. Zanima me, kaj lahko storimo, da poskrbimo, da tako imenovana druga generacija ne bo na slabšem, da se bodo zavedali, kakšni so simptomi zaradi te bolezni. Vesela sem, da ste omenili ošpice, to je odlično in uh, eh, protimikrobna odpornost, tudi to je zelo pomembna tema. Lepo bi bilo, če bi se temu bolj posvetili. Zanima pa me, kaj vi pričakujete od nas v zvezi s protimikrobno odpornostjo? prebrala sem nekaj vaših komentarjev, zanima pa me, kaj pričakujete od nas. Gospa Trielenoer, izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospa direktorica. Ta epidemija kaže, da je to globalno vprašanje in zato se moramo skupaj odzvati solidarno, kajti virusi ne poznajo meja, rešitve pa je treba iskati na mednarodni ravni, v vsakem primeru pa evropski. Zato pozdravljamo ukrepe EU, zlasti ukrepe spremljanja in koordinacije. Jaz sem zdravnica in sem v rednem stiku z sanitarnimi oblastmi in spremljam tudi priporočila zdravstvene organizacije in ECDC, zato da bi pomagali tistim, ki so okuženi z koronavirusom. Te brošure so zelo dobre. Vendar zanima me, kako se ta priporočila izvajajo v drugih državah po svetu, zlasti v državah, ki so še najbolj prizadete, kar zadeva nalezljive bolezni. Gre za to, da je treba spoštovati ta priporočila. Zanima me, koliko se ta priporočila uporabljajo, priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti na kitajskem. Hvala. Še tri vprašanja, potem pa bomo prisluhnili vam. Ide gospa Benja. Gospa direktorica, zdi se, da je cel svet ogrožen zaradi tega virusa. Koronavirus se hitro širi. Zdi se, da imamo pred seboj številke, ki so že zdaj zastarele, iz epidemije bi lahko nastala pandemija. Prost pretok ljudi, migracije in slab nadzor na mejah omogoča, da se ta virus še hitreje širi. Že nekaj dni smo priča temu, da je okrepljen nadzor na mejah na letališčih, ampak meje znotraj EU so še vedno odprte. Rusija pa je zaprla meje s Kitajsko in okrepili so vizumske zahteve za ljudi, ki prihajajo iz Kitajske. Zanima me, kaj lahko storimo, ne bi bilo bolje, če bi odpovedali Schengen in če bi zaustrili mm, priseljensko politiko. Kaj menite o tem? Hvala. in res se veselim uh, vaših odgovorov. Gospa Rivazi, zeleni, izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod direktorica. Nekaj vprašanj je še vedno odprtih glede tega virusa. Zanima me, ali imate neodvisno strokovno mnenje. Naprimer, ali sploh vemo, odkot to pride. Najprej smo slišali, da je to prišlo od netopirjev, potem od drugih živali, zdaj pa sploh ni to prišlo z trga, eh, kjer se trguje z eh, trupli živali. In eh, zanima me, ali ste že upravili genetsko analizo, ali ste primerjali prvi primer virusa in ta primer, ki smo ga videli na kitajskem, zanima me, ali je sev že mutiral kajti pojavljajo se vprašanja. Nekateri so prišli v Francijo in ti so zdaj v karanteni 14 eh, dni. Zanima me, kdaj pride do okužbe. Čez dva dni, 14 dni, ne vem. Na ravni e, Evropskega parlamenta pa je tako. Mi imamo mm, medicinske strukture, ki lahko ustrezno deluje, lahko izoliramo ljudi in jih negujemo. Ampak eh, kar zadeva države AKP, Afrika, Karibi in Pacifik, vidimo, da je tam nekoliko bolj zapleteno. Tudi tam so se že pojavili okuženi, mislim, da so štirje. Zanima me, ali imate kakšne konkretne ukrepe v mislih. Diagnostika je zelo pomembna, zato da vemo, ali gre za gripo ali za okužbo z koronavirusom. Zanima me, kakšni so vaši predlogi v zvezi s tem. Hvala zadnje vprašanje v prvem krogu, gospa Hazekamp. Izvolite, hvala lepa, gospod predsednik. In hvala, gospa Amon, za vaše podatke in informacije. Veliko vprašanj imam v zvezi z uporabo antibiotikov pri gojanju eh, živali, pa tudi drugi problemi glede virusnih okužb. Dobro, eh, posvetila se bom koronavirusu. Na neki tržnici v mestu Wuhan naj bi izbruhnil ta virus, tam naj bi trgovali z številnimi divjimi živalmi, torej tudi volkovi in kačami. Od tam naj bi izviral ta um, virus. Ampak eh, vemo, da je bil vir virusa SARS ena vrsta mačke. Torej, če prepovemo razstavljanje mrtvih divjih živali, bi to lahko omejilo pojavljanje takšnih virusov. To pomeni, da bi lahko preprečili tudi uvoz teh živalskih proizvodov v EU. Mislim, da bi to koristilo tako ljudem, kot tudi živalim. Hvala. Hvala. Izvolite. Čisto preprosto vprašanje za vas. Hvala, hvala za ta vprašanja. Res uh, segajo na številna področja. Naj se jih lotim po vrsti. Potencial za mutiranje. Dvakrat ste mi zastavili to vprašanje in res je, virusi mutirajo. Nekateri mutirajo bolj, nekateri manj, pri tem virusu pa še nimamo podatkov v zvezi s tem. Zdi se, kot da o tem že dolgo govorimo, ampak šele tri tedne poznamo ta virus. Zato moramo vedeti, da je še nekaj odprtih vprašanj, na katere odgovorov še nimamo. Morda čez nekaj tednov, zaenkrat pa še ne. To je vprašanje, na katerega zaenkrat še ni odgovora. Ampak to je vprašanje, ki ga moramo prav gotovo rešiti, kajti mutacija bi vplivala na diagnostiko v laboratoriju in to bi vplivalo tudi na terapijo. Gre za zelo pomembno vprašanje, ampak zaenkrat odgovora ni. Točnost podatkov z Kitajske. Zaenkrat nimamo podatkov o tem, da bi bile informacije, ki jih dobimo z Kitajske, napačne. Vidimo, da se številke dvigujejo v zadnjih sedmih do dvanajstih dneh, so številke narasle iz 1200 na dan do 2800 novih primerov na dan. Po mojem mnenju to ne pomeni nujno, da kaj prikrivajo. Gre le za boljše metode diagnosticiranja. Torej, zaenkrat ni domnev in ni razlogov za to, da, bom, da bi menili, da nam kaj prikrivajo, ampak tudi, če bi nam tega, mi ne bi vedeli. Vem, da vam to ne pomaga veliko, ampak mi lahko delamo samo na osnovi informacij, ki jih imamo. Špekulacije ne bodo pomagale. Nič na tej stopnji. Mi zadeve seveda spremljamo in če vidimo kakšne probleme, če vidimo kakšne neuskrižne informacije, ki se ne ujemajo, potem bi se pojavili dvomi, ampak zaenkrat tega ni. Potem pa vprašanje, kaj storite s tistimi, ki pridejo v Evropo iz Kitajske? No, to je v končni fazi odgovornost nacionalnih zdravstvenih organov. Tega vam zdaj sicer ne morem pokazati, ampak pripravili smo informacijsko brošuro, v kateri je tudi del o tem, kako ravnati v primeru vrnitve z Kitajske. To velja za primere simptomov z eh, težavami, zdihali, obiskati morajo, v tem primeru zdravnika ali bolnišnico, ali pa seveda mesto, ki je namenjeno temu v posamezni državi članici. Tam morajo povedati, kakšni so simptomi in tudi, kje so bili, odkot so prišli. Težave z dihali so v tem času leta pogoste, če bi vsak z simptomi prehlada, bil podvržen preizkusu za okužbo s koronavirusom, bi to preprosto preobremenilo naše laboratorije, vodilo pa ne bi nikamor. Zato je treba povedati, kje ste bili, kdaj in na katerem delu Kitajske. To je priporočilo v naših brošurah. uporabiti je pač treba informacije, ki so na voljo, ne glede na to, ali podatki in informacije pridejo od nas ali od držav članic. Vprašanje je bilo tudi, ali imamo kakšne podatke o tem, kako in ali se priporočila Svetovne zdravstvene organizacije izvajajo na kitajskem. Odgovor je ne, teh podatkov nimamo. Sprejela bom vašo zamisel in eh, poskusili bomo ugotoviti, ali so podatki o tem na ravni Svetovne zdravstvene organizacije na voljo, vendar to ni naša naloga, lahko pa se seveda pozanimamo pri kolegicah in kolegih pri zdrav, Svetovni zdravstveni organizaciji. Pa še poziv k temu, da bi države prekinile izvajati Schengen, no to močno presega naše pristojnosti, mi smo znanstvena agencija in to je res. Eh, politična razprava in tudi politična odločitev konec koncev. Znanstvenega vidika v Evropi pa lahko povem, da to zaenkrat prav gotovo ni upravičeno. Odkot izvira virus? No, to so zelo zanimiva vprašanja. Vsi se spomnimo, da smo na začetku slišali, da je vse povezano z tržnico z živalmi v Wuhanu. No, spomnimo se, kakšna je bila zgodovina drugih koronavirusov v tem stoletju in torej vsi so bili delno vsaj povezani z živalmi in zato je bila razlaga verodostojna. Vendar, kmalo se je izkazalo, da to ne more biti edini način prenosa, kajti že v prvih sto primerjih je samo polovica bila v stiku s to tržnico. Morda je v izvoru bil vir neka živalska vrsta, ampak virus ima prav gotovo to zmogljivost, da se širi z človeka na človeka. To je postalo tudi jasno in na kitajskem smo prav gotovo priča temu dan danes. Inkubacijska doba. postopoma ugotavljamo, kakšna je. Med 3 in 12 dnevi naj bi bila, opazovalno obdobje je 14 dni in to bi moralo pokriti tudi tisto najdaljše obdobje. Morda bomo ugotovili, da je inkubacijska doba daljša, določeni virusi imajo inkubacijsko dobo 21 dni, zato bomo morali svoje ocene, predvidevanja prilagoditi dejstev, dejstvom na terenu skozi čas. Za države AKP prav gotovo drži, kar ste povedali, zato smo tudi v stiku z Centrom za preprečevanje bolezni v Afriki. Zemljevida niste videli, ampak res je zanimivo, da na tem kontinentu ni niti enega primera okužbe s koronavirusom. Zato sodelujemo z afriškim CDC-jem, ponujemo jim pomoč in podporo, če slučajno potrebujejo našo pomoč in če jim lahko kako pomagamo. Upam, da sem odgovorila na vaše vprašanje, gospa Hazekam, kar zadeva trgovino z divjimi živalmi, to zdaj le ne bi pomagalo. Ne želim pa reči, da to samo po sebi ne bi bil dober razlog, torej da ne bi bilo dobro ustanoviti te trgovine, ampak ne bi pa vplivalo na omejitev širitve koronavirusa. Pa še nekaj vprašanj je bilo, eh, ki niso bila povezana z koronavirusom, predlagam pa, da o tem govorite kasneje. Hvala. Gospod Čardas. Thank you, madam director, for coming here and explaining. Gospa direktorica, hvala, da ste ste prišli k nam in da ste podali temeljit pregled v zvezi z tem izbruhom. Eh, želela bi se navezati na to, kar ste povedali o drugih izbruhih. In sicer ali so ECDC in države članice pripravljene se odzvati tudi na druge izbruhe bolezni, glede na to, da smo v sezoni um, gripe, glede na tudi bolezen ošpic in tako naprej. In zanima me, v kakšnem stiku ste z kitajskim centrom za preprečevanje bolezni? Ste v neposrednem stiku ali preko Svetovne zdravstvene organizacije? Prav tako me zanima, če ima ECDC kakšnega predstavnika na kitajskem eh, za to, da bi lahko neposredno preverili, ali so številke v zvezi z številom obolelih in smrtnih primerov zanesljivi. Torej imate kakšno osebo na terenu na kitajskem. Gospa, gospod Polčak za IPP. Ja bi se zeptal specificky k. Hvala lepa. Imam specifično vprašanje. Protimikrobna odpornost. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Pomembno je tudi to, da javnost to vzame zelo resno. Govorili ste o 30 tisočih smrti na leto. To je name naredilo res velik vtis. Eh, zanima me, če državljani dovolj vedo o tem problemu. Ali ne bi morala Evropska unija jasno državljanom razložiti, kaj pomeni za njih protimikrobna odpornost. Treba jim je pojasniti, da so tudi za svojim obnašanjem neposredno soodgovorni za to. Gospod Torvalc. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa Aman, da ste danes tukaj. Pravzaprav bi morala Marlene Dietrich v ozadju peti, kdaj bomo pa to razumeli. Zakaj? Zato, ker ugotavljamo, da gre pravzaprav za enak vzorec kot prejšnjič. Saj ste videli v New York Times članek eh, mm, epidemiologa, ki je opozarjal ljudi na potencialni izbruh te, ljubezni, eh, te bolezni. mislim, da bi se morali ukvarjati tudi z tem vprašanjem. Tukaj gre za nek avtoritarni režim, ki predstavlja smrtno past. Gospod Gonzales Kazales. Hvala lepa, gospa Amon, da ste danes tukaj da ste spregovorili o izbruhu koronavirusa v našem odboru. Za takšnimi razpravami tudi lahko zaustavimo alarmizem in izbruh panike v zvezi s tem. Mislim, da bi morali združiti vir našega zdravstvenega znanja. Moramo se učiti iz lekcij iz preteklosti v primeru ebole, iz primerov SARS-a in uh, drugih uh, izbruhov bolezni. Ta film smo že vedeli in uh, vemo, zakaj gre. To, da tukaj govorimo o zaprtjah meja Schengena, se mi zdi popolnoma pretirano. Uh, tudi, če bomo sprejemali razno razne trgovinske ukrepe, potem to ne bo uh, pomagalo ničemor. Ne smemo padati uh, v past populistov, ki govorijo o uničujočih bolezni, če to niso. Glede na to, kaj vemo o tem virusu, me zanima, kdaj bi lahko dobili nek ustrezen algoritem, ki bi nam lahko pomagal pri diagnosticiranju bolezni. Omenili ste laboratorije, ki sodelujejo pri tem. In pa v primeru, v, v hujših primerjih izbruha koronavirusa, torej govorim o primerjih, ki jih lahko odkrijemo z protokolom Mulsta. Ta protokol bi nam lahko pomagal pri prepričitvi in pa odkrivanju teh najhujših eh, oblik te bolezni. Prav tako Me zanima, če se ti eh, bolniki z hujšo obliko bolezni odzivajo tudi na tradicionalne načine zdravljanja eh, bolezni dihalnih poti. No, eh, govorili ste o tem, da v Afriki ni, gora, ni koronavirusa, imamo pa tam več kot 3000 mrtvih zaradi ebole. Zanima me, Kakšne so vaše napovedi v zvezi z obvladovanjem epidemije ebole v Kongu, glede na to, da so nekateri mednarodni akteri tukaj že zapustili sceno? Hvala. Gospa Time za zelene. Gospa Mec. Tudi mene zanima, kaj bo naredila ECDC za to, da bi zamejila koronavirus. Veliko ste že povedali, ampak eh, po mojih informacijah naj bi ta virus izhajal iz, iz nezakonite tržnice mesa v Wuhanu. Zanima me, če imate kakšne podatke o vstopu nezakonitega mesa na evropski teritorij. Ocene so, da je takšnega nezakonitega mesa v Evropsko unijo uvoženega vsako leto 270 ton. Ehm, tihotapljanje takšnega mesa lahko povzroča izbruh bolezni, ki se potem širijo po svetu. Leta 2014 po krizi ebole so nekateri organi priznali, da je izbruh bolezni bil povezan tudi z uvozom um, torej nezakonitim uvozom mesa. Zato bi morali sprejeti ukrepe na področju varne oskrbe s prehrano. Zanima me, če so bili sprejeti kakšni ukrepi za to, da bi okrepili nadzor in da bi preprečili takšne nezakonite uvoze mesa. Gospod Wallace, hvala lepa v zvezi z, virusom, z koronavirusom in v zvezi z preglednostjo glede izbruha. Torej, govorimo o kliničnih podatkih in tako naprej. Torej, tukaj je pomembna zgodnja diagnoza, hitra izolacija, stopnja. Mm, razširjenosti te bolezni in pa hitra gradnja bolezni ali se vam, eh, eh, bolnišnic. Ali se vam zdi, da bi se tukaj lahko česa naučili iz odziva kitajskih oblasti? In pa še eno vprašanje. Na Irskem je prišlo do veliko skrbi, ker je um, na Irskem pristajalo letalo, na katerem je bil tudi kitajski državljan, ki je bil eh, močno bolen. Ampak eh, šele potem, ko je letalo pristalo in ko so ga pregledali, so ugotovili, da ne trpi zaradi koronavirusa. Eh, vseeno pa potniki niso dobili niti mask za zaščito. Prav tako nimamo spletne strani, ki bi govorili o številu zbolelih, o lokalizaciji obolelih in tako naprej. Torej, vi pravite, da sodelujete z državami članicami, da ECDC uh, eh, pomaga državam članicam z informacijami, ampak zanima me, kakšen nasvet ste dali zdravstvenim organom v državah članicah, torej, torej tudi tistim na Irskem, In kakšne napotke ste jim dali v zvezi s tem, kako naj se odzovejo? Se vam zdi, da je bil ta odziv, ki sem ga opisal na irskem, ustrezen? Uh, Deset minut imate na voljo za odgovore. Okay, so, um, uh, The question was uh, how now dealing with. Uh, torej, vprašali ste, kako odzivi na koronavirus vplivajo na zmogljivosti za odzivanje na druge bolezni. Uh, v državah članicah. To se razlikuje od države do države. Samo pet držav je trenutno prizadetih v Evropski uniji. In te so seveda morali, morali veliko virov nameniti temu problemu. Mm, sklepam, da nadzorujejo tudi potek drugih bolezni, no, ampak če bi prišlo do dejanskega izbruha, bi lahko hitro eh, naletele na, na zgornje meje. No, seveda lahko mi nudimo podporo državam članicam v primeru, da bi nas za to zaprosile, ampak tudi naše zmogljivosti so omejene in slej kot prej bomo morali zastaviti eh, prioritete, s čim se želimo najprej spoprijeti, ne samo na evropski ravni, ampak tudi v državah članicah. Eh, potem eh, vprašali ste me, kako sodelujemo z Kitajskim centrom za prepečevanje bolezni. Eh, ja, tukaj imamo neposredno komunikacijo, ta je predvidena za to vrstne primere in to možnost smo uporabili že v preteklosti, recimo v primeru uh, izbruha ptiče, grupe, uh, ptiče gripe. Um, imamo tudi urad, pisarno v Manili. In naše osebje je pripravljeno, v pripravljenosti, da jih po potrebi pošljemo tja protimikrobna odpornost. Da, nan, um, pravzaprav bi morala biti javnost s tem seznanjena. Že nekaj let skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo organiziramo kampanje, kjer opozarjamo javnost na ta problem, pa tudi zdravstvene ustanove in zdravstveno osebje. Vsak lahko odigra svojo vlogo, ko gre za protimikrobno odpornost. Bovniki, zdravniki, zdravstveni organi, politiki, veterinari, um, farmacevti, vsak lahko pri tem odigra svojo vlogo. Ta kampanja je namenjena temu, da ljudi opozarjamo na njihovo lastno odgovornost. V nekaterih državah se je sedaj bila dosežena najvišja meja, ko gre za patogene, ki so povezane s protimikrobno odpornostjo. Eh, ponekod se je eh, stanje celo izboljšalo. Potem. Um, dejstvo, da so se kitajske oblasti predvsej strogo odzvale na izbruh virusa. Ja, to seveda ni primerno za vse države. Ne vem, če bi ukrepi, ki so jih uporabili v Wuhanu, delovali v Evropi. Uh, Eh, ali pa druge. No, ampak to seveda ne pomeni, da komorkoli eh, skrivamo informacije o tem. Eh, jaz to tolmačim na ta način, da se je Kitajska veliko naučila iz izkušenj v zvezi z virusom SARS. Hitro so se odzvali, mm, izmenjavali so informacije v zvezi s tem. Mislim, da je danes situacija popolnoma drugačna, kot je bila pred 15 leti. Potem spraševali ste tudi v zvezi z eh, algoritmi in pa vzorci glede tega, koliko ljudi je dejansko pri, koli, pri mm, kolikšnem številu eh, obolelih se je pojavila hujša oblika bolezni. No, trenutno je ok, večina okužb relativno milih, seveda pa obstaja tudi nekaj hujših problemov, ampak stopnja umrljivosti je še vedno nižja, kot je bila v primeru SARS-a. Čeprav moramo biti še vseeno previdni. Kar se tiče zdravljenja, pa mm, specifičnega zdravljenja v tem trenutku ni, gre predvsem za zdravljanje simptomo, simptomov, tudi če so ti, tudi če gre za hujše oblike simptomov. Potekajo pa že testiranja, ki preverjajo, ali bi um, protivirusna zdravila, ki so trenutno na trgu, lahko pomagala tudi v primeru eh, koronavirusa. Eh, no, ko gre za število primerov, ti trenutno, to število trenutno upada, čeprav nas čaka še dolga pot do konca tega izbruha. To je tako kot pri vojni. Vsakršna nepazljivost bi lahko privedla do ponovnega razrasta. Potem ukrepi za preprečevanje uvoza oziroma preprečevanje nezakonitih uvozov mesa. To žal ni v moje pristojnosti, zato ne morem odgovoriti na to vprašanje. To je prej vprašanje za EFSO in pa za komisijo. Kar se pa tiče Irske, ja ne vem, kaj se je zgodilo na tem poletu. No, ampak dejstvo, da so lahko potniki zapustili letališče. Ja ne vem, če so lahko kar šli. Uh, Če so lahko odšli kar tako, verjetno so zdravstvene, zdravstveni organi mm, zabeležili njihove eh, kontaktne informacije. In pa še upravljanje z informacijami, o tem pravzaprav uh, odločajo nacionalni organi, mi lahko damo na voljo naše informacije državam. Od leta 2013 imamo poseben mehanizem v primeru čezmejnih zdravstvenih grožen. V skladu s tem mehanizmom lahko države članice izmenjavajo informacije o tem, kaj počnejo, kakšne ukrepe so sprejele. In Dobili smo veliko informacij o tem, kakšne ukrepe so sprejele države članice. Ne spomnim se točnih podatkov za Irsko, ampak prav gotovo je Irska sprejela ukrepe za obveščanje javnosti. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Thank you. In 8 minutes. It's good. Congratulations. Should I continue? No. <laughs> Uh, v osmih minutah čestitam vam. Ob zaključku pa bi dal besedo še dvema članoma upravnega odbora ECDC, gospa Popa in pa gospa Kukovič. Izvolite.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 namreč eh, dodatne instrumente v pristopu ECDC eh, e in eh, nekaj o moji vlogi kot vlogi predstavnice Evropskega parlamenta. Po brexitu je postalo še bolj jasno, da evropski državljani ne poznajo dovolj prednosti, ki jih prinašajo evropske inštitucije. ECDC mora torej poskrbeti za to, da bo bližje državljanom. Poskrbeti mora za boljšo komunikacijo z javnostjo. V tesnem odnosu z državljani je potrebno zagotoviti eh, tudi dokumente v več jezikih. Trenutno so dokumenti na voljo zgolj v angliščini. Državljani pa bi morali imeti možnost, da eh, si lahko spletno stran preberejo v maternem jeziku. To je še prav posebej pomembno za starejše. Zaradi tega je potrebno okrepiti. Piti sodelovanje z širšo javnostjo. Potrebno se je boriti proti lažnim informacijam in napačnim informacijam, tudi recimo, ko gre za koronavirus. tesen odnos med državljani in pa inštitucijami Evropske unije, je danes še bolj pomembno kot kdajkoli v preteklosti. In še druga točka. Komunikacija med nami in odborom eh, Envi. Opravljam častno funkcijo in sicer predstavljam Evropski parlament v Eh, administraciji ECDC, tako kot gospa Kopa. To eh, počnem kot prostovoljka in zato ne prejemam nobenega plačila. S tem skušam eh, služiti odboru Envi in pa poslancem Evropskega parlamenta. Posredujem informacije ECDC in imam opazovalno ulogo, torej ulogo opazovalke. ta odnos bi bilo potrebno še izboljšati s povratnimi informacijami. Na ta način bi izboljšali sodelovanje in hkrati tudi varnost evropskih državljanov. Najlepša hvala. Uh, uh, uh, hvala, gospod predsedujoči. Naj povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar je povedala kolegica Mazej Kukovič treba je vključiti javnost v razprave o zdravstvenih vprašanjih. Po mojem mnenju je ECDC organizacija, ki se je sposobna prilagajati tveganjem, sposobna se je tudi reformirati. To je razvidno v številnih primerih, tudi v primeru koronavirusa. Agencija ima večplastne aktivnosti, dejavnosti, predvsem pa se osredotoča na protimikrobno odpornost in pa na vprašanja cepljenja. To sta dve centralni temi v Evropski uniji in pa za ECDC osebno bi si želela, da bi bil tudi Evropski parlament bolj vključen v delo ECDC-ja. Gospa Kukovič in tudi jaz skušava upravni odbor seznanjati z dogodki v Evropskem parlamentu in še posebej z dejavnostmi odbora Envi. Zahvaljujem se gospe Koštinski za njeno pripravljenost na medsebojno komunikacijo. Mislim pa, da bi lahko naredili še več za evropske državljane kako bi se lahko bolje povezali z odborom Envi in pa z širšo evropsko javnostjo. Mislim, da je to vprašanje velik izziv tako za agencijo ECDC, kakor tudi za vaš odbor. Hvala. Gospa direktorica. Ja, hvala obema. O tem smo že večkrat razpravljali v upravnem odboru ECDC-a in naši poglede se tukaj nekoliko razhajajo. Številni člani upravnega odbora ne želijo, da bi mi neposredno komunicirali za javnostjo. Tukaj se torej ne strinjamo. Kar se tiče prevodov, je pa res, da so številni dokumenti na voljo samo v angleščini. No, sedaj si prizadevamo za to, da bi vsaj. Uh, da bi prevedli vsaj povzetke naših dokumentov. Ko gre za dokumente, ki se nanašajo na temo, kot je koronavirus, je tako, da bi eh, potem, ko bi počakali na vse prevode, morali začeti dokumente že posodabljati, kajti prevodi več ne bi bili aktualni. Tako da prevajanje vse jezike tukaj preprosto ni izvedljivo. Tudi strojno prevajanje za tako tehnična besedila zaenkrat še ne deluje. Morda se bo to spremenilo v prihodnosti. No, se pa zahvaljujem Zofiji in Marleni, kajti. Eh, res redno poročata o dogodkih v parlamentu našemu eh, upravnemu odboru in to počneta zelo dobro. Eh, Hvala lepa. Čez dva tedna bomo gostili komisarja Kirja Kidesa, ki je pristojen za zdravstvena vprašanja. No in če bo prišlo do kakšnih novosti v zvezi z koronom, koronavirusom, vas bomo seveda spet povabili. So, um... As I said earlier, uh, we are not going to vote today. Uh, we'll vote in Strasbourg. Tako povedal sem, da je elektronsko glasovanje prestavljeno na Štrasburški teden. Takrat bo tudi znana nova sestava odbora Envi. Pred naslednjo točko imam uh, sporočilo v zvezi z priporočili koordinatorjev z dne 29. januarja. Ima kdo kakšen ugovor? Ne, potem lahko zapisnik potrdimo. Sedaj pa sedma točka, nasprotovanje v skladu členu 112. poslovnika, ostutek izvedbene uredbe o neodobritvi ekstrakta propolisa kot osnovne sestavine v skladu z uredbo. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, rada bi predstavila ugovor Joel Melan, ki danes žal ne more biti z nami. Prosim vas, če lahko zapustite dvorano. Zato, da se boste lahko zunaj bolje pogovarjali. Gospa direktorica, ali lahko prosim zapustite dvorano? Dvorano, prosim. Hvala lepa. Torej, gospod predsedujoči, dragi kolegi, torej, kot sem rekla, bom predstavila nasprotovanje Joel Melan, ki danes žal ne more biti z nami in se upravičuje, da ne more osebno predstaviti svojega besedila. Želel, skušala bom izpostaviti temeljne točke ki eh, podpirajo naše nasprotovanje tej nerazumljivi odločitvi komisije, eh, ki se je odločila za neodobritev ekstrakta propolisa. Propolis je naraven proizvod, ki ga eh, pobirajo čebele in čebele so v statut zapisane kot živali proizvajalke hrane. Je ključnega pomena za pan in za zdravje čebel. Poleg tega je pod strogim nadzorom. Poleg tega se propolis uporablja kot prehransko dopolnilo v različnih oblikah. Je eh, tudi zelo dobro sredstvo eh, za boleče grlo in lahko ga najdete v številnih eh, lekarnah v Bruslju. Torej, dokazano je, da je uporaba varna za ljudi. Propolis je namenjen človeški uporabi. Evropska komisija navaja tveganja eh, povezana z možnostjo nastanka alergi eh, in pa z možnostjo eh, endokrine, lasnosti endokrinega motilca. Menim, da gre tukaj za dvojne odločitve v zvezi z osnovnimi sestaminami. Eh, glifosat se bo uporabljal deset let, čeprav je najbrž eh, kancerogen, eh, propolisa pa ne bi smeli uporabljati. Odobritev propolisa kot osnovne sestavine se danes nanaša zgolj na izvleček iz, izvleček propolisa iz rastlin. Evropska komisija že drugič eh, omenja možnost, da bi eh, odobrila oziroma podaljšala uporabo pesticidov z nizkim eh, tveganjem. Potrebno je zagotoviti odgovorno uporabo našim kmetom. Naj eh, zaključim z tem, eh, da vas, dragi kolegi, pozavem k temu, da podprete to nasprotovanje. Ne dovolite, da bi naša politična eh, nasprotja preprečila enotno delovanje Evropskega parlamenta. EPP, e Tako sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, gospod Mažitis spala. Torej, gre za vprašanje, ali lahko propolis uporabimo v zdravilih in druge. Evropska agencija za varnost prehrane je bila leta 2013 pozvana strani komisije naj pripravi oceno v zvezi s tem, torej gre za propolis kot osnovno ostalo sestavino, sestavino. Eh, neko francosko podjetje je želelo ekstrakt propolisa uporabiti v fitofarmacevtskem sredstvu. EFSA ni identificirala nikakršnih pomislekov, ampak informacije niso bile dovolj za to, da bi lahko dokazali odsotnost eh, genetsko spremenjenih elementov ali pa endogrinih motilcev. Eh, prav tako ni, bila v analiz, ni bil v celoti analiziran velik tvegan za potrošnike. Mnenje EFSA torej ni popolnoma zanesljive. Mislim, da bi morali v takšnem primeru upoštevati znanstvena dognanja. Substanca lahko odobrimo samo, če lahko za to substanco dokažemo odsotno vsakršnih eh, GMO eh, organizmov in pa eh, endokrinih motilcev. Tako da ne podpiram tega nasprotovanja. Hvala lepa. je tu kdo iz SD, ne, Mišel Vasi se ni presedila k SD, Renew. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, včasih pač doleti koordinatorja, da mora odgovarjati na takšna vprašanja. Mislim, da gre tukaj v glavnem za nesporazum. V dokumentih je jasno zapisano, da propolis kot naravna sestavina je vodotopna. Vendar pa ne gre za to. Gre za nekaj, kar je raztopina na osnovi etanola in zato gre za nekaj drugega in tega nasprotovanja ne podpiramo. Za zelene, gospa Paulus. Um, Hvala. Mislim, da bi tukaj morali poslušati znanost. Če obstaja obveznost za izvajanje določenih študij ali merjen, zato da bi ugotovili, ali lahko dobrimo neko sestavino ali ne, potem nima smisla, da preučujemo, ali je ta sestavina naravna ali sintetična, moramo se držati tega, kar so ugotovili znanstveniki. In če avtor m, mm, predloga za nasprotovanje ne more ponuditi kakšnih novih znanstvenih dognanj, potem ga tudi ne bomo podprli. Gospod Vondra za EKR. Hvala, tudi mi ne podpiramo tega nasprotovanja. predvsem zato, ker razpoložljive informacije za ekstrakt propolus, propolisa niso bile dovolj zato, da bi morali prepovedati uporabo te substance v fitofarmacevskih sredstev v skladu z 23. členom. No, seveda pa ta sklep ne, preporo, ne preprečuje možnosti, da bi v skladu z sedmim členom uredbe zahtevali odobritev propolisa kot sestavine eh, fitofarmacijskih sredstev ali pa v zdravilih. Tako da ne bomo. Eh, nasprotovali, ne bomo pod, podprli tega nasprotovanja. Je pa možno za to v prihodnosti, kaj ti všeč nam je Propolis, gospa Hazenkamp. Hvala. Ja. Tukaj gre za med, za um, eh, ehm, čebeli mleček in pa propolis to uporabljamo tudi v, za. Torej, te snovi uživa tudi človek. Ne vem, zakaj bi nasprotovali odobritvi propolisa. Se lahko propolis kupiš v vsaki lekarni, zakaj ga ne bi odobrili kot osnovno sestavino? Ampak tukaj moramo biti mm, previdni. Tudi nekateri, nek, nekatere sestavine z nizkim tveganjem, kot recimo kis, lahko predstavljajo tveganje za okolje. Vse sestavine je treba ustrezno preveriti. Če je ESA zaključila, da ni zanesljivih dokazov za to, da bi izključili možnost prisotnosti genotoksičnih uh, sestavin ali pa endokrinih disrup, uh, motilcev, potem moramo biti previdni. Prav tako propolisa ne smemo krasti čebelam. No, ampak vsekakor tega nasprotovanja ne bomo podprli. Gospod Beren za generalni direktorat zdravje. Um, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratek bom. Vsi govorniki so pravzaprav povedali to, kar sem želel povedati tudi sam odobritev se nanaša na propolis kot osnovno sestavino in to je specifična kategorija aktivin v uredbi o fitofarmacijskih sredstev. Odobritev ni časovno omejena in tudi ni potrebe po odobritvi strani držav članic. Tako po odobritvi lahko to sestavino uporabimo za fitofarmacijske namene. Uh, skladnost je tukaj zelo visoka, ekstrakt propolisa. Ima določene učinke na kožo. Eh, v zvezi s tem obstajajo določeni pomisleki. Mm, in zato tukaj odobritev ni primerna. No, ko gre za druge tradicionalne uporabe, pa to nima smisla, ker ti tukaj gre za oralno uživanje, v tem primeru pa gre za stik za kožo eh, in za primere sadja, ki ga ne gre lupiti. Torej, če zaključim, bi se navezal na to, kar je povedal gospod Vondra. Tukaj gre za odločitev v zvezi z odobritvijo kot osnovno sestavino. Eh, ostajajo pa odprta vrata za možnost eh, odobritve te sestavine kot sestavine za nizkim tveganjem. Seveda pa eh, moramo pri tem izključiti vsakešen sum na tem, da, mm, o tem, da bi sestavina lahko vsebovala mm, genotoksične elemente ali pa endokrine motilce. Hvala lepa, o tem bomo glasovali februarja. Tako sedaj pa naslednja točka, nasprotovanja v zvezi z genetsko spremenjenimi organizmi. Telemes je zapustila dvorano. Ne, tukaj je. Izvolite. Ja, vi ste na vrsti, da predstavite vaše nasprotovanje. To je vaš trenutek. Ja, vsakeč znova. Torej, proizvodna je ključnega pomena, kot sem že povedala uh, v uh, drugih razpravah. In uh, skoraj da vsa svoja proizvedena v uh, Ameriki je genetsko spremeje, spremenjena, uh, izpostavljena je pesticidom, kot je glifosat. Uh, To pomeni, eh, da so ti pesticidi razširjeni tudi že v tako ogroženih ekosistemih. To pomeni, da Evropska unija neposredno prispeva k eh, uničevanju ekosistemov druge po svetu. Če se zares želimo boriti proti krčanju gozdov in če si zares prizadevamo za biotsko raznolikost, Eh, moramo obrati drugačen pristop. Zaradi tega me zanima, ali bo komisija vključila gensko spremenjena eh, živila in tudi eh, sojo v načrt odobritve dajanja proizvodov v premet. Zakaj Evropska komisija še naprej odobruje eh, genetsko spremenjene organizme pri uvozu in ali se Evropska komisija zaveda, da moramo v Evropski uniji nujno zmanjšati uživanje mesa in pa mleka. Vključiti pa moramo eh, lokalne proteine in se upreti na strategijo od vil do vilic. Eh, ja, to je bilo izjemno slikovito. Sedaj pa bom dal besedo ELS in pa drugim skupinam. Gospa Polvjart, najlepša hvala EFSA je dala pozitivno mnenje, eh, ni ugotovila, da eh, bi bila gensko spremenjena soja bolj nevarna od eh, drugih vrst soje. Lahko tudi povdarjam, da države članice niso glasovale nasplošno zoper gensko spremenjena gensko spremenjene polščine. In če že imamo agencijo EFSA, potem uh, moramo zaupati eh, njenemu mnenju. Uh, Evropska komisija ni uh, presegla svojega mandata in zaradi tega pozivam vse uh, skupine, da glasujejo zopr to nasprotovanje. Gospod Sidl, upam, da bomo spet imeli jasno večino pri glasovanju, čeprav pri tem konkretnem primeru spet gre za. Eh, gensko spremenjeno eh, polščino. Eh, tukaj gre za uporabo pesticidov, hkrati pa tudi za politično zadevo. In svet za prehrambene izdelke in pa krmo za živali ni podal nobenega mnenja, kar pomeni, da ni kvalificirane večine držav članic. Tudi januarja eh, ni bilo kvalificirane večine eh, in zato ni bilo podanega mnenja. Podaljšanje odobritve dajanja proizvodov eh, na trg se torej ne opira na mnenje, ki bi temeljilo na kvalificirani večini. In eh, predsednica von der Leyen je napovedala, da bo spoštovala večinske odločitve Evropskega parlamenta, pa nas kljub temu ignorira. Najlepša hvala. Sedaj pa skupina Renew. Ja, spet govorimo o gensko spremenjenih organizmih in najbrž se bo to spet zgodilo v prihodnosti, ampak biti bi morali bolj konstruktivni. Tukaj gre za zelo čustveno razpravo. Uh, Ogledati bi si morali prednosti in pa tveganja teh polščin, hkrati pa bi si morali ogledati tudi razvoj eh, novih eh, tehnik, novih eh, genetsko spremenjenih organizmov, kajti znanost je dinamično področje, ki se nenehno spreminja. Tudi, torej moja skupina bo predlagala dva pristopa k temu celotnemu področju, kajti to, kar trenutno počnemo, nima smisla. Nekaterim članom pa genetsko spremenjeni organizmi niso všeč. Dobro. In potem uporabljamo ta instrument nasprotovanja eh, in eh, sicer eh, pravimo, da je Evropska komisija presegla svoje pristojnosti, pa jih pravzaprav ni. Zaradi tega potrebujemo bolj konstruktivno rešitev eh, in potem bi morali spremeniti zakonodajo, kajti nima smisla, ni smisla, nima smisla da imamo že pet nasprotovanj eh, in pri tem oviramo komisijo pri njenem delu, poleg tega pa očitamo EFSI, da ne upravlja ustrezno svojega dela. Mislim, da kot politiki tega ne bi smeli početi in da bi se morali odločiti, kaj pravzaprav želimo storiti v zvezi z genetsko spremenjenimi organizmi in da bi morali sprejeti ustrezno zakonodajo. V imenu ID nimamo nobenega govorca EKR. Again. Yeah, Gospod Vondra. Jaz bi predlagal politikom, da prisluhnejo znanosti. Mi eh, poslušamo eh, znanstvenike in ne ideologe. In na postopkovni ravni mislim, da je to že osmo nasprotovanje tekom tega sklica, če se ne motim. Menimo, da je ta zaskrbljenost povsem neutemeljena in eh, da tukaj eh, sploh niso izpolneni kriteriji komitologije, kajti Evropska komisija ni presegla svojih pristojnosti in vse v skladu, je vse v skladu z pravnimi postopki, določenimi v temeljnem aktu. Nenehno ulaganje nasprotovanj, ki so v nasprotju z pravili, eh, po našem mnenju spodkopava naše demokratične pravice pri nadzoru sekundarne zakonodaje. Zaradi tega ne podpiramo tega nasprotovanja. In še guje. Pa Kazenkamp, gospa Hazenkamp, hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta parlament je sprejel 43 resolucij o gensko spremenjenih organizmih in sedaj imamo že 44 besedilo. Tokrat gre za gensko spremenjeno eh, sojo, pri kateri se uporablja eh, glifosat eh, in pa drugi pesticidi, glifosinat naprimer oba, oziroma glifosat je kancerogen, obe sestavini pa sta najbrž strupeni. Torej, Evropska komisija, prosim, da ne e, dovolite te odobritve. Šesti člen, drugi odstavek e, zakona o komitologiji e, vam omogoča tudi, da zavrnete odobritev, če ni kvalificirane večine v svetu. V delovnem programu za leto 2022 ste dejali, eh, da nameravate dopustiti možnost eh, prepovedi gensko spremenjenih organizmov, eh, katere uporabi nasprotujejo države članice. To dobro zveni, ampak to upam, da ne pomeni, da bo Evropska komisija še naprej dajala odobritve za gensko eh, spremenjene polščine, ki si jih nihče ne želi na trgu. S tem eh, imamo nepotrebno delo v parlamentu in pa v eh, svetu. Multinacionalke pa bodo lahko vlagale tožbe zoper posamezne države članice. Ali lahko potrdite, da ne boste več dajali na trg eh, polščin, ki so odporne na kemične proizvode? Najlepša hvala. Spet smo zelo pozorno prisluhnili vsem argumentom. Naj povdarim, da smo sledili vsem postopkom. Vsekakor smo spoštovali. Izvedbene pristojnosti, eh, ki sta jih komisiji dala parlament in svet, poleg tega pa vas moram spomniti tudi, da države članice, če tudi niso glasovali za, tudi niso glasovali proti in uvažajo to gensko spremenjeno sojo eh, na ozemlje posameznih držav članic. Zakaj? Zaradi tega, ker potrebujemo gensko spremenjeno krmo in odzivati se moramo na potrebe. EFSA je sledila vsem eh, ustreznim postopkom, izvedli so eh, presoje vplivov in ne moremo reči, da eh, ti gensko spremenjeni organizmi niso sprejemljivi. In če države članice ne podajo mnenja, Torej, ne glasujejo niti za, niti proti in nobenega razloga ni, da Evropska komisija ne bi dala odobritve za uporabo eh, teh gensko spremenjenih organizmov, zaradi tega, ker imamo pozitivno mnenje EFSE. In seveda spoštujemo mednarodne sporazume, ki so tudi omenjeni v resoluciji, ampak povsem jasno je, da individualni zakonodajni akt, ki potrjuje eh, varnost eh, določene snovi, ki vstopa na trg Evropske unije, ne pomeni rešitev vseh problemov, ki se pojavijo za mednarodnimi sporazumi. Eh, ja, seveda bomo morali delati na tem področju, ampak tega problema ne moremo rešiti na osnovi enega samega proizvoda, ki ga uvažamo. Ja, uvažamo iz Južne Amerike, ampak uvažamo tudi iz ZDA in iz Kanade. Torej, biti moramo ekstremno pozorni pri krčenju gozdov. To je zelo resen problem, ki ga moramo tudi resno jemati. In zelo dobro veste, da je Evropska komisija predlagala specifičen okvir za boj proti krčenju gozdov. In eh, delati moramo na tem področju, ampak ne tako, da zavračamo gensko spremenjene organizme, ki jih lahko uvažamo, oziroma polščine, ki jih lahko uvažamo eh, iz različnih držav po svetu eh, in ki niso povezane z krčenjem gozdov. Biti moramo učinkoviti in dosledni in z zavrnitvijo ne bi bili učinkoviti. Torej, naj zaključim, nobenega pravnega razloga ni in tudi ne nobenega drugega razloga, da ne bi uh, Eh, podaljšali odobritve, kajti opiramo se na temeljito analizo EFSE. Morda zvenim izjemno dolgočasno, ampak žal mi je, eh, to so pravni argumenti, ki jih imamo na voljo in spoštujemo tudi mednarodne zaveze Evropske unije, jemljemo jih izjemno resno, ampak eh, teh zadev ne moremo reševati z odobritvijo gensko spremenjenih organizmov in uh, spoštovali smo tudi vse izvedbene pristojnosti oziroma vsa izvedbena določila. Um. Najlepša hvala. Torej, glasovali bomo o tem nasprotovanju 13. februarja. In če bo nasprotovanje sprejeto, bo uh, potem obravnavano tudi na plenarnem zasedanju. Naslednja seja pa bo potekala v Strasburgu 13. februarja. S tem pa je današnja seja zaključena. Hvala lepa.